Good afternoon, everybody. I will... Pozdravljeni vsi. Goste prosim, da sedajo. Zato, da bomo lahko začeli s predstavitvijo. Let me welcome you to the... Pozdravljeni na javni predstavitvi o izvajanju listine o temeljnih pravicah to organiziral odbor za civilne svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Leta 2010 je Evropski parlament pripravil resolucijo o stanju temeljnih pravicah v Evropski uniji. Tam smo pozvali države članice, da uporabi nov okvir, ki je nastal v okviru Lizbonske pogodbe, zato da bi pripravili vseobsegajočo politiko na področju človekovih pravic, ki zagotavlja ustrezne mehanizme odgovornosti za morebitne kršitve človekovih pravic. Zelo zadovoljna sem, da lahko danes predsedujem tej seji, kajti sama sem bila poročevalka za to resolucijo. Mislim, da je pomembno, da spremljamo ta vprašanja vsako leto. Cilj predstavitve o izvajanju listine je, da ocenimo prizadevanje Evropske unije za spoštovanje človekovih pravic in sicer dve leti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Veselim se plodne razprave. Zelo zadovoljna sem, da lahko tukaj danes pozdravim akterje na ravni EU, akterje na mednarodni ravni, predstavnike nevladnih organizacij in druge, ki so aktivni na področju človekovih pravic. Urnik je precej natrpan, govorniki so zelo zanimivi, imeli bomo tudi zelo zanimive govore, zato vas vse prosim, da se držite časa, ki ga imate na voljo, zato da bomo lahko končali do pol sedmih. Prva seja je namenjena varovanju in spodbujanju temeljnih pravic v Evropski uniji in svetu Evrope. Druga seja pa je namenjena upravičenosti temeljnih pravic. Zadnja seja pa se imenuje Agenda državljanov za temeljne pravice pa vsaki seji bomo imeli razpravo. Udeleženci, ki želijo besedo, prosim vas, da ustrezno hm, pokažete svojo željo potem, da bi se oglasili. Upisati se morate na seznam, ki ga bomo razdelili med vas, zato da bomo vsi imeli možnost za spregovoriti. Najprej pa dajem besedo Moniki Flašikovi Benovi ki je poročeval o prihajajočem poročilu Evropskega parlamenta o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji. Ona bo podala uvodno izjavo. Gospa Benova, izvolite. Dear Mrs. Gall, thank you very much. And thank you. Hvala lepa, gospa Gall. Hvala lepa vsem. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, Evropska unija vedno več pomena pripisuje temeljnim pravicam. Sama ne pretiravam rada, vendar všeč mi je zamisel Evropske unije kot unije temeljnih pravic. Zato je zame velika čast, da sem lahko poročevalka za letno poročilo Evropskega parlamenta o stanju na področju temeljnih pravic v Evropski uniji. V veliko veselje mi je tudi, da lahko pozdravim naše goste na predstavitvi danes. Številni veste, da je ta predstavitev eden od razlogov, zakaj je bilo poročilo preloženo na leto 2011. Rezultat razprave danes in rezultat drugih razprav oktobra nam, v oktobru nam bo pomagal pripraviti poročilo. Dokumenti, ki smo jih imeli, niso bili zadostni. Letno poročilo Agencije o temeljnih pravicah in poročilo komisije o izvajanju listine ali študija političnega oddelka v zvezi z temeljnimi pravicami v državah članicah in o vplivu te listine niso bili dovolj. Prejšnje poročilo je bilo namenjeno institucionalnim in postopkovnim vidikom. Kontekst se je sedaj spremenil. Sedaj moramo več pozornosti nameniti aspektom vsebinskim vprašanjem. Letno poročilo mora vsebovati elemente, zato da bomo lahko razpravljali o temeljnih pravicah. Ne smemo samo ponavljati tega, kar je že bilo zapisano v prejšnjih poročilih. Zato je ključnega pomena, da zbiramo podatke o sodni praksi in praktičnih vidikih temeljnih pravic in o izvršljivosti v državah članicah. Jasno je, da moramo zato še vedno imeti tesne stike z zadevnimi udeleženimi stranmi in državami članicami. Obstaja možnost, da bi imeli samo poročilo, kjer parlament popiše razmere na področju temeljnih pravic in poda naslednje morebitne korake. Vendar naše ambicije morajo biti večje, namen takšnega letnega poročila je, da spodbujamo ukrepe in da predstavimo odgovore zainteresiranim stranem. Tako bomo lahko ponovno prevzeli glavno funkcijo, da bi spremljali vse skupaj, ne pa da bi bili katalog dobrih namenov. Zato Na tej predstavitvi z veseljem pozdravljam ne samo predstavnike evropskih institucij, ampak tudi predstavnike nevladnih organizacij, kot je naprimer socialna platforma ali Amnesty International Europe, da jih naštejem samo nekaj. Nevladne organizacije za človekove pravice so samo ene od organizacij, ki so aktivno na tem področju v Evropi. Skrbi jih neuspeh Evropske unije pri tem, da bi zagotovila spoštovanje človekovih pravic v Evropski uniji. Poziva Evropski parlament, da se odzove na deklaracije komisije in sveta v zvezi z temeljnimi pravicami. Odprta razprava z drugimi institucijami je bila predlagana. Govorili bi o omejitvah ukrepov Evropske unije na področju temeljnih pravic. Govorili bi o tem, kaj moramo spremeniti in kakšna je mora biti na pot naprej ta predstavitev in poročilo, ki ga pripravljam, so priložnost za to, da imamo tačno razpravo. Mislim, da bi v to morali vključiti tudi nevladne organizacije. Všeč bi mi bilo, če bi lahko vodilno vlogo prevzele nacionalne človekoljubne organizacije. One so najboljši vir informacije o tem, kakšne so razmere v državah članicah. Thank you ne glede na to, da zaenkrat še nikoli niso sodelovali na predstavitvah odbora Libe. Z veseljem še enkrat pozdravljam njihove predstavnike tukaj. Kakšno vprašanje nas torej danes čakajo? Začeli bomo doma, to je v parlamentu. In v tem odboru. Postopek bo podoben kot takrat, ko imamo čas za vprašanje komisije. Svet in komisija pa bosta lahko spremljala vprašanja in mora biti odgovorila. Libe pa bo spremljal in ocenil delovanje Agencije za človekove pravice, ocenil pa bo tudi združljivost zakonodaje v državah članicah in ukrepov na področju človekovih pravic. Evropski parlament bi lahko organiziral tudi letno konferenco z institucijami na področju človekovih pravic, to bi vključevalo nevladne organizacije in druge. Komisija bi lahko bolj aktivno uporabila postopke kršitve, zato da bi zagotovili učinkovito zaščito človekovih pravic. Komisija bi morala prav tako bolj sistematično izvajati posvetovanja z agencijami za človekove pravice, upoštevati pa vse predloge, ki imajo vpliv na človekove pravice. Svet bi moral bolj izvajati dialog z Evropskim parlamentom. Pri potencijalu Agencije za človekove pravice bi lahko razpravljali o tem, da lahko bolje usklajuje in podpira delo nacionalnih institucij za človekove pravice. Še ena točka so kazalniki temeljnih pravic, zato da izmerimo, kakšno je stanje na področju temeljnih pravic v Evropske unije. Na zadnje pa se lahko posvetimo tudi vlogi civilne družbe potrebujemo razprave za to, da rešimo vprašanje pomenkljivega sodelovanja med nevladnimi organizacijami in evropskimi institucijami v predzakonodajnem obdobju, v zakonodajnem obdobju in tudi pri ocenjevanju zakonodajnega dela. V času te razprave in predstavitve lahko razpravljamo še o drugih temah. Gledam dnevni red in imena, ki so zapisana in prepričana sem, da bo to popovdne ključnega pomena za uspeh našega poročila. Vsem želim plodno razpravo in upam, da bomo ostali v stiku tudi, ko bo predstavitve konec. Hvala. You, now... Hvala lepa. Sedaj pa predstavnik Evropske komisije, gospod Paul Nemit, direktor za temeljne pravice in državljanstvo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Poročeval, ki Flašikovi Benovi takoj sporočam, da smo pripravljeni tesno sodelovati z njo. Verjetno lahko rečem, da je naš namen vdihniti življenje tej listini in poskrbeti, da bo to dejansko tudi delovalo. Zato si prizadeva Evropska komisija kot tudi Evropski parlament zahvaljujem se vam za zaupanje in veselim se nadaljnega dela na tem poročilu. Najprej samo pregled napredka, ki smo ga dosegli, odkar je listena postala obvezujoča. Najprej smo poskrbeli za to, da smo pometli pred svojim pragom, v komisiji smo sprejeli ustrezne mehanizme za izvajanje te listine in imamo pa tudi smernice za uradnike, ki pripravljajo zakonodajo. Vedno je zelo dobro, če najprej pometeš pred svojim pragom. Drugič, svet se je odzoval na strategijo komisije, zato so februarja 2011 sprejeli zavezo, da se bodo bolj posvečali temu, da bi spoštovali temeljne pravice, kako so zapisane v listini. Podati pa vam želim tudi praktični primer tega, kako je listina že vplivala na zakonodajne predloge in kakšen velik dosežek je ta listina, ne smemo pozabiti niti njen nastanek. Sodelovali so evropski poslanci na ravni Evrope, države članice so, so sodelovali, imeli smo tudi konvencijo in tako naprej. Mislim, da je to velik dosežek za evropsko civilizacijo. Kakšen, kakšne predloge je pripravila komisija? razlika med predlogom iz leta 2008, zato da bi eh, letališča v EU lahko uporabljala telesne skenerje in trenutni predlog iz leta 2011. To lahko primerjamo. V trenutnem besedilu so varovala za temeljne pravice na ravni listine in rentgensko slikanje je prepovedano. Vsi potniki bodo imeli pravico, da lahko zavrnejo postopek telesnega skenerja vsi ti elementi ne bi bili predstavljivi pred letom 2008, pred začetkom veljavnosti Lisbonske pogodbe in to je dosežek Evropskega parlamenta in seveda tega odbora. To je primer, kako je listina praktično vplivala na zakonodajo. Ko govorimo o tem, da državljanom zagotavljamo pravice, moramo omeniti sodišča. Jasni moramo biti, individualne pravice se bodo vedno uveljavljale s pomočjo sodišč. Tega ne more zagotoviti parlament ali izvršna veja oblasti, prav gotovo pa ne komisija. Preko postopkov kršitev komisija ne more rešiti posameznega primera. Razsodba sodišča posameznikov ne omogoča individualne pravice pravico, da je nacionalni sodnik. Zato je ključnega pomena, da listino usidramo tudi v delo nacionalnih sodišč. Zato vse vas pozivam, da govorite o tem in da nacionalne sodnike in pravnike obvestite o tem, da listina obstaja in kako je to pomembno pri pravosodnem delu, še posebej, kar zadeva tolmačenje zakonodaje na ravni EU in veljavnost na ravni EU. Stopnja penetracije je že precej visoka, ampak to je šele začetek. V prihodnih letih upam, da bomo še bolj uspešni na tem področju. Leta 2009 smo imeli le dve zahtevi za predhodne razsodbe in le dve predhodni razsodbi sta se navezovali na listino. Leta 2010 pa že 17. 17 primerov je obravnavalo Evropsko sodišče. 17 primerov je torej vključevalo omembo listine. V prvih desetih mesecih leta 2011 pa smo imeli že 27 zahtev v predhodnih razsodba, to so zahtevali nacionalni sodniki in zadevo prenesli na Evropsko sodišče. Penetracija v tiste institucije, ki resnično lahko zagotovi individualne pravice, to je dober napredek. To je tista pot, kjer moramo posvetiti več pozornosti, kar zdaj v jurisprudence. Lahko povem, da smo imeli že več zadev, naprimer sodba Šeka Afa in druge. Obenem mislim, da evropske institucije v zvezi z listino in tudi z drugimi vprašanji politike ne smejo oblikovati lažnih pričakovanj za državljane. Evrope ne smemo predrago prodati. Ne moramo reči, da bo Evropa rešila probleme tam, kjer nima pristojnosti. Državljani bodo potem trhali na napačna vrata odgovornost imamo, da smo pravični in da govorimo resnico, ter da smo korektni. Ohraniti moramo načela pravne države in temeljne pravice. Zato komisija to jasno omenja v prvem poročilu iz marca 2011 o uporabi in izvajanju listine. Še vedno bo to jasno izvajala, kajti odgovornost pomeni, da ne oblikujemo lažnih pričakovanj. Imeli smo tudi seminar s kolegicami in kolegi iz odbora za peticije. Tam smo se posvetili individualnim pravicam z naše strani in strani programa. V portal e-pravosodje bomo vključili informacije za državljane, kam se lahko obrnejo v državah članicah, za to, da poskrbijo, da bodo njihove individualne pravice uresničene. Govorimo o institucijah, nevladnih organizacijah, tudi vladnih institucijah, ne pa o sodiščih. Um, Zelo bi me zanimalo, da bi imeli razpravo o tem, kakšen potencial imajo po eni strani sodišče, po drugi strani pa varov človekovih pravic, pritožni organ in tako naprej. V kakšnem ravnovesju so, sta ta dva elementa za to, da zagotovimo in uresničimo temeljne pravice za državljane? Mislim, da moramo upoštevati vs niz možnosti, oceniti njihovo učinkovitost in njihovo možnost za to, da zagotovimo, da bo listina tudi delovala. In ne na zadnje, tudi letos želimo pripraviti letno poročilo o listini v letu 2012. Upam, da bo to tudi upravna osnova za delo parlamenta. Vnaprej hvala. Thank you, Mr. Uh, Nemec. Hvala lepa, gospod Nemec. Naslednji je gospod Tomas Hammamberg, komisar za človekove pravice pri svetu Evrope. Pozdravljen še enkrat med nami. Upam, da bomo lahko tesno sodelovali tudi v prihodnosti. Izvolite. Hvala lepa. Najprej imam nekaj zapovedati. Ko smo prvič slišali zamisel o listini za temeljne pravice na ravni EU, sem bil zelo skeptičen, bil sem proti. Mislil sem, da imamo v Evropski konvenciji že pogodbeno osnovo. Če bi opravili še več dela, potem sem menil, da bi bilo mnogo bolje, če bi razvili Evropsko konvencijo, morda še kakšno možnost ali protokol k temu. Namesto tega, da se pojavljajo tveganja, zato da bi imeli dva nabora standardov. Ampak, vedeti moramo, da so vse članice, države članice EU tudi članice sveta Evrope in vse morajo spoštovati konvencijo in vse morajo spoštovati tudi sodbe sodišča za človekove pravice. Bal sem se, da bo prišlo do zmede, da ljudje ne bodo razumeli, kdo kaj počne na področju človekove pravice in tako naprej. Mislim, da sem bil delno v zmoti pri tem, ko sem nasprotoval listini, ampak nekaj od argumentov, ki sem jih imel takrat, še vedno velja. Mislim, da imamo še vedno problem v zvezi z pomankanjem usklajevanja med tema dvema strukturama. Imam osebne izkušnje, ki so bile nekoliko, lahko rečem, slabe. Imeli smo medijske zakone oziroma spremembo medijskega zakona na mačarskem. Mislil sem, da bi največ lahko povedal svet Evrope, še posebej kar zadeva omejevanje svobode govora. Potem pa se je komisija umešala v ta dialog in prevzela vodilno vlogo, vse tako se zdi z vidika Budimpešte. In sprejeli so nekaj manjših sprememb v zakonodaji v parlamentu na mačarskem, potem pa se je pojavilo vzroče, da je sedaj problem rešen, kar zadeva odzove, odzive v Evropi. Ampak mi smo imeli drugačne pomisleke v zvezi s tem zakonom. Takrat je prišlo do pomankanja usklajevanja med obema institucijama Evrope, še posebej kar zadeva človekove pravice. Danes dopoldne smo imeli razpravo v parlamentu o tem, kar zadeva prijetje oziroma zaporno uh, kazen pred obsodbo. Imeli smo tudi komisarko tukaj, uh, Govorili smo o tem, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli za to, da bi zmanjšali zlorabo na tem področju. Težave so se pojavljale ne samo v državah EU, ampak tudi v drugih državah, ki so sicer članice sveta Evrope. Ko se takšna razprava začne, moramo vedeti, da ta tema v Evropi ni nova. Določbe, na to temo so opredeljene v petem členu konvencije in tam piše, da če je nekdo prijet in zadržan pred sodbo, potem mora biti ustrezen pregled. In to se lahko uporabi le v izrednih okoliščinah. Sodna praksa bi veljala za vse države eh, članice in tudi države članice Evropske unije. odbor ministrov, ki predstavlja vse eh, vlade držav članic in tudi druge države, navaja niz meril, ki bi jih morali uporabiti pri tem, ko govorimo o pridržanju pred obsodbo. Tudi odbor za preprečevanje mučenja bi bil relevanten na tem področju. moramo biti gotovi, da ko pripravimo pristop na ravni EU, da bo ta pristop deloval na sodelovalni osnovi. Ne smemo misliti, da gre za tekmovanje med obima institucijama. Ni ga. Sodelovati moramo drug z drugim, poskrbeti moramo za to, da če Evropska unija nima osnove za tak pristop, svet Evrope pa ima, zakaj ne bi uporabili pristopa sveta Evrope? Mislim, da se lahko še kaj naučimo od razmisleka, ki smo ga imeli takrat, ko se je pojavila zamisel o listini, čeprav moram vseeno povedati, da je listina zelo koristna. Imamo Evropske sodišče za človekove pravice v Strasburu, sodna praksa upošteva listino, listina pa je seveda 50 let mlajša od Evropske konvencije zato je na določenih eh, točkah tudi bolj v koraku s časom. Zato sodišča to lahko sedaj uporablja in to je zelo dragoceno. Moja vloga tukaj je, da prinašam slabe novice in da sem kritičen. Vem, da so države EU dosegla veliko napredka, kar zadeva zaščito človekovih pravic. Imamo varuha človekovih pravic, imamo organe za enake možnosti v vseh državah in mislim, da upravljajo zelo dobro delo. Equinet je struktura, ki temelji na organih za zagotavljanje enakosti v državi. To je zelo dragocen uh, organ. V državah EU imamo tudi strukturiran dialog med uh, vladami, in vladnimi oblastmi tudi na lokalni ravni ter skupinami civilne družbe. To je zelo pomembno na področju človekovih pravic. Ampak negativne, negativni vidiki so naslednji. Več velikih težav nas še čaka. Naprimer, obravnavanje Romov v Evropi. Po mojem mnenju je to škandalozno mislim, da moramo govoriti z Romi in poskusiti razumeti njihove razmere. V skoraj vsaki državi se Romi soočajo z diskriminacijo. Njihova pričakovana življenjska doba je krajša, približno 10 let od poprečne življenjske dobe v državah. Tudi predčasno opuščanje šolanja je zelo razširjeno V nekaterih državah je v šoli le 50 odstotkov romskih otrok. Imamo tudi težave pri zaposlovanju, diskriminacija na trgu dela. V določenih področjih v državah članicah nihče od Romov ni zaposlen. Tudi kar zadeva namestitev in prebivališča. Tudi tukaj je stanje zelo slabo nekateri Romi živijo v getih, ki so podobni najrevnejšim delom sveta, tudi politična vdeležba Romov je skoraj neobstoječa v večini držav. Zato moramo tu prav gotovo še kaj storiti in naša prizadevanja moramo uskladiti. Nekako nam ni uspelo, da bi bili učinkoviti. Imamo toliko konferenc, toliko načrtov, toliko razprav o tem, kaj bomo storili z razmerami v zvezi z Romi, ampak še vedno se malo spremeni na terenu. Mislim, da moramo to priznati. Drugič, mislim, da smo neuspešni tudi pri tem, ko želimo pripraviti postopek za migracije in iskanje azila in da bi tak postopek izpolnjeval visoke standarde na področju človekovih pravic. Tukaj nas še čaka veliko razprav. Žalostno je, da proces eh, na poti k skupni azilni politiki Evropske unije traja tako dolgo, upam, da nam bo dejansko uspelo, da bi države članice sprejele tako politiko do konca naslednjega leta, ampak zaenkrat zadeve ne zvenijo preveč pozitivno, še posebej, ko poslušam različne vladne predstavnike. Med drugim to pomeni, da številni ljudje, ki želijo priti v Evropo in so upravičeni do azila, nimajo možnosti za to, preprosto jih ne spustimo v Evropo imeli smo stanje ali pojav, kjer je približno 2000 beguncev in migrantov utopilo ali utonilo v zadnjih desetih ali dvanajstih mesecih. 2000 ljudi je utonilo. Kje je solidarnost sedaj? Zakaj nismo solidarni s temi ljudmi in z družinami? ki v številnih primerjih še vedno ne vedo, kaj se dogaja s tistimi, ki so zapustili domove, se podali v Evropo zato, da bi zaslužili nekaj denarja in pomagali tudi svojim družinam. Mislim, da si komisarka Malmstromova tukaj prizadeva za to, da bi oživila razpravo tudi v severnih državah eh, Evropske unije. Poskuša zagotoviti bolj human pristop do migrantov. In sedaj še tretja tema, kjer menim, da, nam, da smo bili neuspešni in sicer širitev ksenofobije, rasizma in antisemitizma. Skupine skrajnežev so zelo aktivne, kar zadeva oblikovanje ozračja netolerance in morda celo sovraštva v določenih primerjih. Tudi internet in določene spletne strani tukaj nič ne pomagajo, odnos drugih medijev me je tukaj razočaral. Kaj ti tudi oni širijo predsotke proti ranljivim skupinam ljudi. Prav tako mislim, da nismo pometli pred svojim pragom v zvezi s tem, kar se je zgodilo leta 2001, napad na New, Yorka, na New York in Washington. Takrat smo začeli sodelovati v tej vojni proti terorizmu. Sedaj imamo mm, konstruktivn dialog z polskim toživcem, on preučuje obtožbe v zvezi z tajnim zaporom, kjer so osumljence mučili. Tega dialoga še vedno nismo začeli izvajati z romunskimi oblastmi, ampak močna dejstva imamo, ki kažejo na to, da je bil tajni zapor tudi v Romuniji, da so ta zapor uporabljali za iste namene. Tudi številni primeri tako imenovanih izročitev še niso bili pojasnjeni. Moja država, Švedska, še vedno ni preučila primera dveh egipčanov, ki sta bila predana CIA na letališču na švedskem, potem sta bila prepeljana v Kajru, kjer so jih mučili. Moramo razjasniti, kaj se je tam zgodilo. To je zahteva, ki jih je podalo tudi nekaj organov na ravni Združenih narodov. Mislim, da moramo biti samokritični tukaj, ne smemo zaspati na lovorikah. Naslov je um, nakazal, da bi lahko govoriti, govorili tudi o svetu Evrope. Čudi me, kako počasi traja prehod iz mm, vlade komunizma na demokratično upravljanje, kar zadeva človekove pravice. Demokracija je ogrožena v več državah. Veliko je korupcije, veliko je političnega vmešavanja in veliko je tudi nesposobnosti mm, v pravosodju. To vpliva na celotno zrače v državah, še posebej kar zadeva občutek pravičnosti v družbi, to pa ima domino efekt naprej. Moje sporočilo je naslednje. Mar si kaj naše čaka, ne glede na to, da imamo konvencijo, Lisbonsko pogodbo in listino. Skrbi pa me to, kar imenujem kriza vrednot v Evropi še posebej, kar zadeva pomankanje strpnosti do ranljivih skupin in do tistih, ki ne prihajajo iz Evrope. To ni Evropa. Bojim se, da določeni politiki in uradniki na pomembnih položajih ne delajo dovolj za to, da bi se zoprestavili tem tendencam. Implicitno jih tako legitimizirajo, in legitimizirajo tudi negativno propagando skrajnežev. Tega ne smemo dovoliti v Evropi danes. Hvala. Hvala lepa, gospod Hamaberg. Vaša predstavitev je bila izredno zanimiva. Sedaj pa se obračam na gospoda Cezarja Hermo, ki predstavlja uh, Eh, polsko predsedstvo eh, in pa svet Evropske unije je direktor oddelka za pravo Evropske unije pri Polskem ministrstvu za zunanje zadeve. Gospod Herma, dajem vam besedo. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, za to, da ste me povabili, da spregovorim kot uh, predstavnik polskega predsedstva svetu. Eh, Veselim je, da lahko nastopim med tako odličnimi govorniki. Eh, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, po zelo zanimivem govoru komisarja Hamaberga se bom sam osredotočil na bolj splošne pripombe. Govoril bom o pomembnosti listine o temeljnih svoboščinah za države članice Evropske unije. Um, stop v veljavo te listine skupaj z Lizbonsko pogodbo ni povzročilo revolucije v pravnih sistemih eh, evropskih držav. V glavnem se nanaša na institucije in pa telesa Evropske unije in v državah članicah je vse skupaj omejeno na potrditev pravic, načel in pa svoboščin, ki že obstajajo v njihovih eh, ustavah. Gre za splošna načela evropskega prava in pa eh, zaveze, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in dogovorov. In eh, zadnje je eden izmed razlogov, zakaj se o listini ne razpravlja toliko na nacionalni ravni, kot se o njej razpravlja na evropski ravni. Eh, zakonodaje evropskih držav so v glavnem v skladu z listino. In to v enaki meri, kot so v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in pa drugimi temeljnimi akti o zaščiti človekovih pravic. Čeprav to ni samo po sebi umevno. Neskladja ponavadi pritegnejo veliko pozornost javnosti eh, in eh, včasih eh, povzročijo celo škandale. Vendar pa je to prej izjema. Saj se to ne dogaja v nacionalnih zakonih ali drugih aktih. Vseeno pa se to dogaja in moramo pozoriti na to, da ustavna sodišča držav članic ali Evropsko sodišče nimajo ustrezne upreme za to, da bi imeli dodatne pravno zavezujoče inštrumente, zato da bi ocenili zakonitost nacionalnih zakonov in regulacij. To, kar bi eh, napravilo listino za bolj eh, prepoznavno, so posamezni primeri, ki bi bili obravnavani pred najvišjimi državnimi sodišči ali pa pred Evropskim sodiščem. Um, In uh, to bi se zgodilo v primeru, da bi te sodbe ugotovile, da nacionalne prakse kršijo uh, Eh, določbe te listine. Do sedaj sodišče Evropske unije ni imelo dovolj možnosti za to, da bi odgovorilo na pomembna splošna vprašanja, ki se pojavljajo v državah članicah, ko gre za izvajanje listine nacionalna sodišča, ki igrajo primarno vlogo pri zagotavljanju skladnosti in pa izvajanja človekovih pravic, verjetno še niso dovolj uh, seznanjena s tem, kako izvajati listino. Čeprav so verjetno že dobili nekaj pritožb o kršitvah listine. Ta negotovost uh, gre pripisati včasih uh, nezmožnosti, da se izvajajo določbe listine, um, ki imajo neposreden vpliv na nacionalno pravo. Uh, prav tako sodišča ne vedo, uh, kako veljajo splošna načela evropskega prava. Eh, saj sedaj eh, listina ponuja nova pravila, ki so pravzaprav podobna tem osnovnim načelam. Tako eh, je že povedal prejšnji govornik, števila pritožb, ki omenjajo kršitve listine, hitro rastejo in verjetno bomo kmalo dobili več navodil strani sodišč o tem, kako izvajati listino. In ta navodila bodo dobila tudi sodišča. Eh, mi analiziramo vse detajle sodb eh, Evropskega sodišča, ki, imajo, ki vsebujejo kakršnokoli omembo eh, listine. Prav tako obstaja veliko negotovosti med posamezniki, ko gre za obseg izvajanja listine. Tukaj se popolnoma strinjam z opažanjem Evropske komisije, ki so bila izražena v prvem poročilu o izvajanju listine, ki je bilo objavljeno marca. Eh, veliko pritožb in pa vprašanj smo tudi dobili v polskem ministrstvu za zunanje zadeve in eh, veliko jih pravzaprav ni povezanih z eh, izvajanjem evropskega prava. Pravzaprav ne poznam situacije v drugih državah članicah, ampak verjetno tudi tam obstaja nekaj zmede v zvezi s tem med državljani. Zato sedaj moramo nujno bolj jasno sporočati, zato da bi lahko odpravili te dvome. Naslednja točka poročila komisije je tako imenovan Fundamental Rights Checklist, ki uh, spremlja vsak predlog komisije od vsega začetka. Uh, kakor eh, lahko uh, opažim, op, opažamo, se, sta se tudi svet in pa parlament odločila, da tukaj ne bosta zaostajala. Uh, parlament je sprejel resolucijo v zvezi s tem decembra 2010 in tudi svet je prepoznal svojo vlogo so zakonodajalca eh, pri spoštovanju eh, temeljnih svoboščin jih iz listine. Se pravi, osnutki, ki se sprejema, osnutki zakonov, ki se sprejemajo na osnovi držav članic, morajo prav tako spoštovati list Eh, listino. V skladu za zaključki sveta, vsa pripravljalna telesa sveta sedaj eh, morajo sodelovati z eh, delovno skupino FREMP in to od primera do primera, ko se specifična vprašanja pojavijo med njihovim delom. Ehm, Poljska ceni tudi napoved komisije o novih predlogih v zvezi z dostopom do pravosodja eh, v skladu z členom 47 listine in v zvezi s tem želim poudariti, eh, kako pomembno se polskemu predsedstvu zdi predlog eh, direktive o pravicah podpori in pa zaščiti žrtvam zločinov. To je predstavila komisija Maja. Eh, nismo pa še sedaj dovolj predstavili listine pri zunanjih odnosih Evropske unije. Eh, gotovo je Evropska unija tudi tukaj zavezana listini in eh, s tem se postavlja vprašanje, ali lahko uh, listina okrepi vodilno vlogo, ki jo igrajo evropske institucije in države članice pri spodbujanju človekovih pravic v svetu. Z tem kratkim uvodom želim končati uh, moj govor in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod uh, eh, Herma, da ste predstavili polsko stališče. Svet je povedal, da je pripravljen vzpostaviti s parlamentom eh, tesen dialog eh, v zvezi z temeljnimi soboščinami in eh, prosim vas kot predsedujočega svetu, da se ta zaveza začne uresničevati tudi v praksi. Mm, danes so z nami ne samo evropski poslanci, ampak tudi članica parlamentarne skupščine Eh, sveta Evrope, to je gospa eh, Kerstin Lundgren, ki um, jo lepo pozdravljam tukaj z nami. Besedo imate. Eh, hvala lepa za vašo dobrodošljico in hvala za to, da ste organizirali ta seminar. Kakor ste povedali, sem tukaj poročevalca, kot poročevalka o vplivu Lizbonske pogodbe na svet Evrope. Na svet Evrope. No, uh, naj začnem za naslednjo pripombo. Uh, čeprav sta to dve različni instituciji, Evropska unija in pa svet Evrope, temeljita na istih vrednotih, eh, gre za spoštovanje človekovih pravic, demokracija in pa vladovina prava. Eh, in eh, to posega na delovanje vseh področji eh, sveta, delovanja sveta Evrope. Gre za interakcijo med Evropsko unijo in državami članicami, ko pripravljamo nove konvencije sveta Evrope na tem področju. Svet Evrope, kako sem zapisala tudi v svojem poročilu, postavila merila za človekove pravice, vladavino prava in pa demokracijo v Evropi. In eh, upamo, da bo tako ostalo tudi v prihodnosti in da bo to učinkovito prepoznano strani vašega odbora in pa strani drugih evropskih institucij. Eh, parlamentarna skupščina Sveta Evrope pozdravlja resolucijo Evropskega parlamenta iz maja 2010 takrat ste uh, se zauzemali za pristop Evropske unije konvenciji o človekovih pravicah kot bistven prvi korak uh, pri pristopu Evropske unije k drugim konvencijam sveta Evrope. Prav tako pozdravljam konstruktivni duh um, v katerem so naše institucije dosegle dogovor o udeležbi Evropskega parlamenta v telesih, ki so povezani z uh, izvolitvijo sodnikov v sodišče za človekove pravice. Prav tako pozdravljamo to, da s, uh, ste se posvetovali z predstavniki civilne družbe in lahko vam zagotavljam, da bo tako tudi pri pogajanjih o posebnih notranjih pravilih v Evropski uniji. Lahko tudi aktivno spodbujamo in pa osveščamo ljudi v zvezi z vstopom, eh, z pristopom Evropske unije unije k konvenciji o človekovih pravicah. Na ta način želimo zagotoviti koherentnost med vseevropskim eh, projektom, ki ga predstavlja Svet Evrope in pa integracijskim procesom, ki ga je začela Evropska unija. Na koncu lahko to privede do nekega skupnega prostora za zaščito človekovih pravic v celotnem kontinentu in v interesu vseh ljudi v Evropi. To se lahko zgodi skozi pristop eh, Evropske unije konvencija o človekovih pravicah, pa tudi k drugim ključnim konvencijam sveta Evrope in drugih eh, nadzornih mehanizmov. Lahko bi rekla, da imam določene sanje, parlamentarna skupščina se z mojimi sanjami strinja in sicer eh, gre za to, da si želimo vse evropski skupni prostor za uh, zagotovitev standardov človekovih pravic in uh, dvoje poti nas lahko privede do teh sanj. Prvič pristop Evropske unije konvencije o človekovih pravicah, potem drugič skladnost med standardi in pa oceno standardov, ta naj bo enaka po vsem kontinentu. Torej prvič pristop Evropske unije je ključnega pomena. 47 vlad in pa evropske institucije bi bile s tem zavezane enakemu skupku standardov človekovih pravic in uh, to bi nadziralo eno samo sodišče za človekove pravice. Uh, Pristop konvenciji bi državljanom Evropske unije ponudil enako stopnjo zaščite. Eh, mm, ko gre, naših, eh, ko gre za dejanja institucij Evropske unije, kakor eh, gre za isto stopno zaščite, kot jo že uživajo naši državljani, ko gre za kršitve strani naših držav članic um, Evropska unija bi se na ta način uh, notranje in pa zunanje zavezala spoštovanju človekovih pravic posameznika. Ampak sedaj resnično obstaja velika potreba po obnovljeni politični zavezi. Dve leti sta minili, uh, razprave potekajo, ampak mislim, da potrebujemo novo zavezo strani naših političnih teles in da potrebujemo aktivno podpora za to, da bo se ta pristop dejansko zgodil. Gre za ključen trenutek. Narediti moramo kar največ za to, da bo prišlo do tega pristopa konvenciji. In pa potem eh, skladnost standardov in pa ocena izvajanja standardov in pristop Unije k drugim ključnim konvencijam. Ehm, s tem bi se lahko soočali z glavnimi današnjimi izzivi, hkrati pa bi lahko ustvarili tudi prostor za razvoj novih konvencij. Eh, govorim o konvencijah, eh, ki bi lahko imela praviti z eh, kibernetskim kriminalom, zaščito podatkov, korupcijo, trgovino z ljudmi, preprečevanje terorizma in tako naprej. Eh, lahko pa bi Evropska unija pristopila tudi k nadzornim mehanizmom, kakor je breko. Na ta način bi se lahko izognili podvajanju in pa zlorabljanju davkoplačevalskega denarja. Prav tako bi lahko na ta način zagotovili, da ne bo prišlo do nikakršne nadzorne utrujenosti. Upam, da nam bo uspelo organizirati odprto posvetovanje med eh, telesi Evropske unije in pa sveta Evrope. Um, v zakonodajnem procesu Evropske unije na ta način bi se lahko izognili podvajanju in pa nižanju standardov. Um, nam se zdi, uh, da lahko uh, privolimo v višjo stopnjo zaščite človekovih pravic, ne moremo pa privoliti v zniževanje standardov. Kako je povedal komisar Hamaberg, eh, upam, da tukaj ne gre za nekakšno tekmovanje. da ne gre za tekmovanje, za večji prestiž eh, posameznih teles. Eh, namesto tega se mi zdi, da lahko za skupnimi prizadevanji ustvarimo vse evropski prostor za osnovno zaščito človekovih pravic, eh, ta je lahko potem v korist našim državljanom v celotni Evropski uniji, ne smemo ustvarjati novih meja. Na ta način bi lahko v času gospodarske in pa politične krize predstavili nek skupni evropski projekt gre za spoštovanje, spodbujanje in pa izvajanje človekovih pravic po vsem kontinentu, ne glede na to, o katerem telesu govorimo. Hvala. Hvala, gospa Lundgren, da ste bili z nami. Kakor je poročevalka v začetku omenila, eh, Pozdravljamo tudi predstavnike civilne družbe, ki bodo sodelovali v naši predstavitvi in predstavili svoje izkušnje iz prve roke na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zadnji govornik v tem krogu je gospod Nikolas Berger. Uh, on je direktor pisarne Amnesty International za področje Evropske unije. Gospod Berger, imate besedo. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa za današnje povabilo. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Sem Nikola Sberger, direktor pisarne Amnesty International v Bruslju. Danes pa govorim tudi v imenu eh, več kot stotih eh, nevladnih organizacij, ki so eh, članice socialne platforme. Vesel sem, da je bila organizirana predstavitev ta predstavitev. Vesel sem, da uh, sedim zraven tako odličnih strokovnjakov in predstavnikov. Pred dvema letoma je uh, Vivian Red, Redding predstavila listino kot eh, novo ero za človeka pravice v Evropski uniji z velikim pompom. In uh, pred enim letom smo uh, skupaj z odborom Peti in pa komisarko imeli seminar o eh, izvajanju listine človekovih pravicah in pa eh, obravnavanju pritožb državljanov. In eh, ta seminar je bil zelo ehm, jasen glede ambicij komisije, da bi se ukvarjala s temi kršitvami nekako so se te ambicije razvodenele in uh, gre samo za neko citiranje listine, ki je ta velja za to, da bi se izognili temu, da bi uh, državljani hodili trkati na vrata in se protoževali. Um, to se, zdi, uh, to se mi zdi nekoliko v stilu Kafke. Uh, vsi smo razočarani, uh, kriza človekovih pravic v Evropski uniji ni nič novega. Tomas je ravno predstavil, kakšni so pomisleki. In uh, ne gre za to, da bi državljani narobe razumeli listino, oni so jo še predobro razumeli. Zato vam zagotavljam, človekove pravice bodo še naprej trkale na vrata Evropske unije in tako tudi mora biti. V zadnjem letu so poslanci dobili jasno sporočilo, 60 odstotkov uh, Eh, vaših državljanov želi, da se osredotočite na zaščito človekovih pravic. Eh, ali ste poslanci pripravljeni sprejeti ta odziv? Mm, no, kakšnega razočaranja se boji komisija? Veliko je bilo povedanega o, o kontrastu med um, publiciteto in pa nekakšnim um, proti vrhom. Eh, torej, ko uh, smo mi spregovorili o kršitvah človekovih pravic v Evropi, kakor tudi uh, skrivni pristori, prostori, azilni problemi, obravnavanje Romov v Franciji, na Mačarskem in druge, uh, vedno znova slišimo isti odgovor. Ja, zelo nam je žal, ampak nič ne moremo storiti. Dejansko se nam sporoča, da je listina teoretično pravno gledano neveljavna. Uh, saj uh, Evropska unija ne želi prevzeti odgovornosti. Kje je tu sporazum in kako je prišlo do tega? Uh, vse skupaj bilo smešno, če ne bi bilo žalostno, ampak 51. člen listine je tisti, ki se ga največkrat citira in katero človekovo pravico ščiti, nobeno. Uh, pravzaprav gre za edini člen, ki omejuje naše pravice. Ta pravi, da listina velja samo, uh, samo za države članice Evropsko unijo, ko izvajajo evropsko pravo. Ne postavlja nobene nove pristojnosti za Evropsko unijo. Torej, če vse to sprejmemo, potem uh, eh, in, lahko pravzaprav razumemo, da ima Evropska unija uh, zvezane roke. In um, to je zelo zaskrbljujoče. Ironično gledano je omemba listine postala sinonimna za omejevanje uh, človekovih pravic in uh, to je velik nesporazum. Um, to morata slišati tako komisarka Redingova, kakor Malštromova. Eh, ljudje želijo eh, se opreti na listino o temeljih svoboščinah, potem pa pride komisija in reče, ne, ampak pravzaprav eh, ne morete tega uporabiti. Pravzaprav gre za to, da se listino uporablja, za to, da se napada ravno tiste vrednote, ki bi jih naj spodbujala. Listina je bila ustvarjena pred eh, manj kot dvema letoma. Eh, osnutek je pravzaprav že obstajal pred 12 leti in listina še je že uporabljala v eh, Evropskem sodišču, v nacionalnih sodiščih. To je nek inštrument, ki se razvija in ta inštrument bo moral dobiti nekaj več vsebine. Eh, no, če se sedaj osredotočimo na 51. člen, lahko gotovimo, da ta člen pravzaprav uničuje možnost tega razvoja. In eh, smešno je ravno to, da se to dogaja kljub jasnemu dejstvu, da Evropska unija že ima vse potrebne pristojnosti za to, da bi zaščitila človekove pravice. In to na, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Niti eh, listine. Um, za to ne potrebuje. Torej, ne smemo omejevati pristojnosti, ki jih že imamo. Naj vam podam tri primere, kjer bi se to lahko zgodilo. Najprej diskriminacija. Tam, to načelo je zapisano v evropskih pogodbah in pa v listini. Evropska unija je sprejela številne pravno zavezujoče, uh, zavezujoče inštrumente uh, Eh, v zvezi s tem. Eh, tudi direktivo o prepovedi diskriminacije na področju ras. In zakaj nismo uporabljali te direktive, ko je Francija izga, izganjala Rome iz svojega teritorija? Lahko uporabi to direktivo, nič tega ne preprečuje Evropski uniji. Potem eh, primeri azila. Evropska unija ima vse potrebne pristojnosti. Eh, tudi države članice imajo eh, vse možne pristojnosti. In tudi v listini je to zapisano. Eh, to, da je to zapisano v listini, je bilo takrat tako zelo izpostavljeno in zato me zanima, zakaj Evropska unija še vedno ne izvaja pravic na tem področju. Zdi se mi, da gre za nekakšno samozadovoljstvo in pa, um, da komisija in pa svet nekako zakopleta glavo v pesek. poročilo o listini tega sploh ne omenja. Nič ne govori o problemih mučenja in eh, neprimerne obravnave. Preden zaključim, naj povem, eh, kje je tisti nesporazum v zvezi z listino. Ne gre za 51. člen, gre za to, da se ne uporablja dovolj sedmi člen listine uh, o temeljih soboščinah. Uh, ta govori o tem, da je potrebno sankcionirati hude kršitve človekovih pravic, ampak to se zdi samo kot neka nuklearna možnost. Uh, potem pa tukaj obstaja tudi drugi člen, ki omenja vse vrednote ki jih eh, ustoliči tudi listina o temeljih svoboščinah. Drugi in pa sedmi člen pravzaprav daje Evropske unije možnost, da oceni situacijo človekovih prvic v državah članicah. Pri členu sedem ne gre za poniževanje držav članic, ne gre za to, da bi želeli na koga kazati s prstom. To je lahko orodje Evropske unije za to, da zagotovi, da države članice spoštujejo človekove pravice, ki so se jih katerim so se zavezale v listini, v pogodbah in pa drugih mednarodnih dogovorjih. Skrajni čas je, da komisija, svet in pa parlament, ki ima prav tako možnost pobude eh, v okviru člena 7, mora končno začeti preučevati kršitve človekovih pravic. Ni potrebno, da pri tem eh, na novo ustvarjate kakršnekoli pristojnosti. To uh, ni potrebno. Uh, gre samo za to, da moramo uh, izkoristiti pristojnosti, ki jih imajo in ki jih uh, ima svet Evrope. Ni potrebno, da reformiramo listino. Uh, lahko um, diskriminacijo in pa diskriminacijo Romo ustavite sedaj. Lahko uporabite uh, pristojnosti, ki jih imate in uh, lahko nehate iskati poceni izgovore. Iskreni moramo biti na ko gre za to, kaj lahko naredi Evropska unija um, na področju človekovih pravic. In Evropski parlament se mora s tem, uh, se mora prav tako posvetiti k temu, ne samo z besedami, ampak z dejanskimi pravnimi inštrumenti. Ali lahko računamo na vas? Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Beger. Zdaj pa odpiram razpravo po tej prvi seji in da bodo lahko potem spregovorili še ostali govorci, vas vse prosim, da se omejite na dve minuti za vprašanje. Tiste, ki želite spregovoriti, prosim, da se javite. Ne želimo, da govorijo samo poslanci. Uh, in okrog smo že poslali seznam, v katerega se lahko upišete, potem pa boste dobili besedo uh, in najprej se prosim predstavite. Gospa Gomez je prva. Ali ni ironično, da v trenutku, ko mnogi državljani mislijo, da ne samo človekove pravice, ampak tudi demokracija, da se krši strani tistih, ki bi jo morali izvajati v Evropski uniji. Tukaj govorim o ključnih institucijah, kot je svet eh, in o vladah, ki tvorijo svet pri reševanju gospodarske krize. Ali ni ironično, da je še vedno toliko problemov. Parlament uh, se tudi ukvarja s temi vprašanji. Govorimo o človekovih pravicah, ko gre za primere zunaj in temeljih pravicah, ko gre za probleme doma. To je negativno. Zdi se, kot da ne bi uporabljali istih standardov. Uh, rada bi povedala samo tisto, kar nas zadeva in gospoda Begerja, prosim, če lahko še kaj pove o, eh, o letih, s katerimi, na katerih so vračali eh, določene ljudi, eh, če lahko kaj pove oci. Tudi v moji državi uh, se dogajajo nepravilnosti in ljudje za nje ne odgovarjajo. Lahko poveste kaj o odgovornosti. To ima uh, velik pomen in velik učinek na to, da na Evropo ne gledajo več kot na verodostojno skupnost. Tudi drugod po svetu uh, nas nimajo več za verodostojnega. Ja partnerja. Zanima me, kakšen je vaš občutek glede tega eh, in kako to vpliva na konsistentnost eh, in kredibilnost Evropske unije. Hvala, Ana. Gospod Kueljo je naslednji. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Kot so številni govorci povedali, eh, smo opazili, da gre eh, pri listini za korak naprej, vendar to ni dovolj. Vesel sem bil uh, priznanja uh, strani predstavnika uh, sveta, uh, ko je rekel, da, ima, da je najprej imel skeptičen pristop, uh, zdaj pa je zadovoljen. Vendar gre za razliko med eh, tistim, kar je zapisano in tistim, kar se izvaja v praksi. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala Ana Gomez, da parlament je tudi dokazal to. Številni govorci so govorili že o nezakonitih dejavnostih CIE v Evropi in komisar Hamaberg je tudi nadolgo govoril o tem. Pred letom smo imeli pobudo v odboru za uh, svoboščine in pa odboru za človekove pravice uh, glede tega. Danes pa še vedno nismo začeli z delom na tem področju, torej parlament ni uh, tako prizadeven, ko gre za. Eh, teme, pri katerih smo v preteklosti prevzeli vodilno vlogo. Torej, eh, pri vračanju strani CIE in podobnih vprašanjih. Gospoda Hamaberga bi prosil, če to pojasni, pravi, da je premalo koordinacije med različnimi institucijami, da tudi ni dovolj sodelovanja med eh, svetom Evrope in evropskimi institucijami. Kakšne predloge imate? Eh, kako bi lahko izboljšali svoje delovanje na tem področju in izboljšali koordinacijo med evropskimi institucijami in svetom Evrope. Hvala, zdaj pa gospa Lunaček. Um, I would, I would like Hvala. Zahvaljujem se gospodoma Hamabergu in uh, Begerju, predvsem za kritike, ki ste jih izrekla na račun evropskih institucij. Sama kot parlamentarka bi rada postavila vprašanje voditeljicama, predsedujočima, njima je bilo na začetku. Ali sta bili povabljeni komisarki Redingova in Malstromova? Eh, zelo lepo bi bilo, če bi prišli na to zasedanje, vendar ne vem, ali sta bili sploh povabljeni. Zelo cenim njuno delo na tem področju in koristno bi bilo, če bi danes prišli na to predstavitev. Strinjam se Eh, z gospodom Nemicem, eh, s tem, kar je povedal, vendar komisarji predstavljajo komisijo in Evropsko unijo tudi na vzven. Imam vprašanje za gospoda Hamaberga o odnosih, odnosu med Evropsko konvencijo in pa listino o temeljnih pravicah. Svet Evrope ima tudi svojo konvencijo, ki je stara več kot 50 let. Po drugi svetovni vojni so jo ustvarili. Eh, listina, ki jo imamo danes, pa predstavlja nekaj novega in uh, vključuje tudi teme, uh, ki uh, včasih niso bile tako prisotne. Naprimer, zdaj govorimo o protidiskriminaciji, ko gre za uh, istospolno usmerjene in tako naprej. Nekaj je zmede, uh, kot ste omenjali, uh, Eh, torej zmede med obema nam lahko kako nakažete, kako bi mi na strani Evropske unije lahko eh, pogosto uporabljali konvencijo. Omenili ste tudi medijski zakon na mačarskem. Nisem bila vesela, ko sem to slišala. Namreč številni tukaj bi si želeli, da bi komisija in svet eh, bila takrat bolj odločna do Mačarske. Razočarani smo bili, eh, da nista odreagirala tako, kot bi si želeli tu v parlamentu. Želeli bi si več eh, sodelovanja in tudi to, da bi Evropska unija pogosteje uporabila konvencijo. To bi bilo koristno tudi za nas v parlamentu. kaj lahko naredimo mi kot parlament, eh, gospod Beger. Poslušala sem vas, seveda v parlamentu se trudimo biti tisti, ki eh, se trudimo sodelovati s komisijo, ki, komis, ki pritiskamo na komisijo, vendar imamo probleme v državah članicah in predvsem v svetu. Parlament eh, je pogosto pobudnik pri takšnih zadevah. Eh, tako je bilo pri mađarskem zakonu o medijih in pri koncentraciji eh, medijev, eh, predvsem v Italiji. To, to ni šlo skozi, pogosto ne dobimo večine, ki bi si jo želeli. In tukaj imam, bi rada povedala bolj neko izjavo kot pa uh, vprašanje. Uh, večkrat se zanašamo tudi na civilno družbo, civilna družba pritiska na nas in mislim, da morajo akteri civilne družbe uh, si tudi prizadevati za izvajanje pravic, ki bi jih v praksi morali imeti. Hvala, gospa Lunaček. Prosim, kolege, če se resnično omejijo na dve minuti, kajti sicer ne bomo mogli prisluhniti vsem odgovorom glede vprašanja, ali sta bili komisarki povabljeni, me je sekretar, eh, sekretarjat ravno kar obvestil, da gospa Malstromova je vabilo odklonila, rekla je, da je to odgovornost gospe Redingove, gospa Redingova pa je že imela obveznosti za danes popovdne. Eh, zato smo potem povabili k nam direktorja, ki je odgovoren za ta vprašanja. Gospa Latford pa je naslednja govornica, izvolite. Najlepša hvala. Vprašanje, ki sem ga želela postaviti, je postavil že gospod Koeljo. In sicer kako bosta eh, sodelovala Evropski parlament in svet Evrope v prihodnosti. Imam pa še nekaj komentarjev. Mislim, da je koristno, da Eh, bo Evropska unija pristopila k konvenciji, to bo pomagalo eh, nekako zaključiti ta krok. Upam, da lahko pustimo za sabo nekaj eh, ljubosumja iz preteklosti in si prizadevamo, da bi sistem deloval. Imamo nek paradoks, ki ga je omenil tudi gospod Hamaberko, on je zelo aktiven in uh, tudi jasno pove svoje mnenje, vendar ima morda manj besede kot uh, uh, predstavnica komisije za to področje. Torej imamo še potencial za nadaljne delovanje. lahko uporabimo obe instituciji, eh, torej Svet Evrope in parlament eh, za reševanje takšnih vprašanj. Mi bomo izkoristili vse priložnosti in preiskali pravne možnosti, ki jih imamo, vendar pa naše pristojnosti niso eh, tolikšne kot pristojnosti komisije in sveta. Osnovni problem, kot je rekla gospa Lunaček, je, da uh, imamo zadržanost predvsem na strani držav članic. Uh, zdi se, kot da bi bili mi nek diplomatski klub, vendar smo tukaj uh, mi skupnost, uh, ki imamo določene zaveze. In tukaj tudi naša moč lahko drug drugega pozovemo na odgovornost. In sicer na vseh področjih dela Evropske unije. Spoštovati je treba odgovornosti, ki smo jih prevzeli eh, s konvencijo in s pogodbami. ni dovolj eh, nadzorovanja tega, kar se dogaja v posameznih državah članicah. Eh, ne bi smelo biti nekih eh, tabu področji. Treba bi si bilo gledati situacijo v državah članicah, ki se seveda razlikujejo. Pritisk na vse mora biti enakoredno porazdeljen in izkoristiti je treba vse instrumente, ki so na razpolago. Mm. Hvala. Hvala, Sara. Še naša zadnja govornica je gospa Svetlina Smi, malo bolj zadaj. Hola. Hvala, ker ste mi dali besedo. Sem Marie-Cécile Renaud. Z francoskega uh, mednarodnega gibanja številne probleme je omenil uh, že gospod Hamaberg. In Eh, glede na to bi si mislila, da eh, bi eh, na seznamu človekovih pravic in kršitev imeli tudi skrajno revščino. To je velik problem v Evropski uniji in sem se ukvarjal tudi strategije EU. Agencija za temeljne pravice v svojem letnem eh, načrtu še nima eh, Eh, vključene temeljne oziroma skrajne revščine. To bi bilo nujno potrebno vključiti, tako bi agencija potem eh, lahko preiskala, kako, kakšen dostop sploh imajo revni ljudje do temeljnih pravic, do kulture, izobraževanja, zdravja, do eh, pravosodja in zaposlitve. To je pomembno, ko gre za zaščito otrok in družin. Izobraževanje tukaj je tudi zelo pomembno. V naslednjem večletnem programu eh, te agencije bi se moralo pojaviti tudi vprašanje skrajne revščine. Potem diskriminacija glede na socialni izvor. Eh, ljudje v skrajni revščini so tudi žrtve eh, diskriminacije. V 21. členu se to omenja, vendar pa se ta člen ne uporablja pogosto torej diskriminacija na podlagi socialnega izvora, bi tudi morala postati nezakonita oziroma nesprejemljiva, ko gre za delovanje agencije. Rada bi se odzvala tudi na to, kar je povedal eh, Nikola Beger. Ne morete samo reči, da Eh, Evropska unija nima pristojnosti na področju revščine, kajti Evropska unija je zavezana boju proti revščini. In sicer eh, to je povezano tudi s dostopom do temeljnih pravic. Potem pa še Evropska unija in Svet Evrope, njun odnos. Imamo konvencijo o temeljnih pravicah, vendar imamo tudi eh, listino in mora biti tudi neko sodelovanje med obema. Hvala. Najprej gospod Nemec, predstavnik komisije, potem gospod Hamaberg. Gospod Herma, če želite, ne. Torej, potem bo gospa Lundgren tudi na vrsti in gospod Beger. Gospod Nemec, izvolite. Um, uh, Hvala. Naj povem samo, da komisija zelo resno jemlje svoje naloge namreč, da varuje pravo pogodb in da je tudi zaščitnica listine. To vključuje tudi, da eh, ko nek primer ne samo na sodišče, smo tudi pogosto prepričani, da bomo uh, zmagali. Vsakič, ko zgubimo, to zelo uh, zmanjša kredibilnost Evropske komisije v prihodnih primerih. Veliko polemik sem slišal danes. Uh, vladavina prava pomeni, da omejitve pravic moramo imeti resno. Če se ljudje pridružujejo, če eh, trdijo, da imajo neke legalne možnosti, ki pa jih nimajo. Torej, eh, pozivam vse k odgovornosti, ko gre za to. Veliko izjav je bilo slišati, ki pa niso pravilne glede vračanja. Vsak komisar, ki je bil odgovoren za temeljne pravice, je ukrepal in je tudi stopil v stik eh, z državami članicami, kjer se je to dogajalo. In pri tem smo dosegli tudi uspeh. Naprimer na Polskem. Na Polskem eh, so se eh, začeli pregoni in gospod Hamaberg, vi lahko to potrdite, da uh, smo stvari s pomočjo komisije tudi rešili. Uh, vse ne pride na dan, vse stvari niso tako vidne iz jasnih razlogov, vendar ni vse tudi v naši uh, zakoniti pristojnosti. Smo pa seveda vključeni v skladu uh, z listino in delujemo na teh področjih. Še eno stvar bi rad povedal eh, na temo tega, kar je že povedal gospod Hamaberg. Lahko bi sam naredil isti seznam, lahko bi izpostavil iste teme in pri vsaki tudi navedel dejanja, ki jih je komisija izvedla glede Romov. Veste, da je komisija zelo resno proučila Eh, pravne dejavnosti in se tudi odločila v duhu tega, kar sem ravno kar razložil. Post zastavila je tudi akcijski načrt, ki vsebuje elemente glede izobraževanja, diskriminacije socialnih tem in tako naprej. Imamo integriran pristop do pravic, nimamo nekega pravniškega pristopa in sporočilo o Romih je tudi zelo dober primer tega zadnji prispevek o socialnih pravicah. Glede eh, eh, tega se povsem strinjamo. Eh, rad bi povedal samo, da imamo agencijo, ki ima posebno nalogo, da eh, nadzoruje in spremlja socialne pravice, eh, vključno z diskriminacijo ljudi, ki prihajajo iz eh, revnih družin, eh, glede njihovega dostopa do izobraževanja, kulture in drugih dobrin. Eh, to je agencija za življenjske pogoje. In želimo se izogniti eh, prekrivanju, kot je omenil tudi predstavnik sveta. Ne želimo torej dvojnih nalog, dvojnih mandatov v agencijah, ki so eh, v bistvu tudi delno neodvisne. Moramo biti odgovorni in parlament tudi mora biti odgovoren skupaj s komisijo, ko dodeljuje naloge agencijam ki se ne smejo prekrivati. Če bomo to imeli, če bomo imeli prekrivajoče se naloge, bo prišlo do pomankanja zelo, že tako zelo skromnih virov. Ko gre za sodelovanje med svetom Evrope in Evropsko unijo, osebno mislim, da je to zelo uh, pomembno. Uh, tukaj že poteka pomembna razprava v javnosti med uh, predstavniki uh, tudi najvišjih eh, pravosodnih organov eh, med predsednikom eh, Evropskega sodišča, sodišča za človekove pravice in med predsedniki ustavnih sodišč držav članic. Koncept, ki ga tukaj imamo, je koncept sodelovanja na več ravneh. Ta skuša pokriti vse fronte, da ne bi prišlo do uh, razkorakov, do lukenj in da bi zagotovili res kar najbolj celovito zaščito ljudi na področju temeljnih pravic. To je seveda zelo kompleksno. Nikoli vam tukaj Eurobarometer ne bo dal eh, nekega stotstotnega strinjanja. Eh, veliko kompleksnosti je, ki jih javno mnenje eh, ne, moremo, ne more upoštevati. Mi se s tem moramo soočiti, moramo biti odgovorni akteri in dobro upravljati s temi kompleksnostmi v dobro ljudi. Morali bi si pogledati ta dialog med pravosodnimi organi in potem prejti na uh, naslednjo raven, to je raven izvršnih organov in drugih organov, ter skušali doseči neko sodelovanje uh, lahko bi eh, pritožbe prehajale z ene ravni na drugo in tako zagotovili državljanom, da bodo njihove prošne in pritožbe upoštevane. Na ta način bi tudi te pritožbe usmerili na ustrezno telo, ki bi jih potem obravnavalo. Tukaj še moramo razviti dobro prakso. Praksa je pomembna, s tem se strinjam, ni pomembno, kaj piše na papirju. Zapisal sem si vse kritične pripombe, ki sem jih danes slišal. In ko govorimo o pravu in individualnih pravicah, je pomembno, da stvar resno vzamemo in da to storimo eh, s spoštovanjem dostojanstva. Kajti sicer bomo spodkopali pravo. Komisija se bo še naprej z dostojanstvom ukvarjala s temi temami in uh, s pravnimi, uh, dejansko pravimi uh, izjavami. Ne bomo pa. presegli nekega pravnega, pravnega reda in pristojnosti, da bi s tem zavajali evropske državljane. Imamo skupno odgovornost in nikomu ne koristijo trditve, ki gredo v to smer. Hvala. Hvala, gospod Nemec. Gospod Hamaberg je naslednji. Za kratek odziv lepo prosim, eh, kar izvolite. Hvala, to je bil namig, da ne smem predolgo govoriti. Gospa Renu. Revščina je gotovo velik problem, ki je povezan s človekovimi pravicami. Gospodarska kriza je imela strašen učinek na najbolj ranljive v naših eh, družbah in vsekakor obstaja potreba, da se zaostrijo analize na tem področju in da postanemo bolj konkretni, ko gre za uh, sredstva zaščite uh, uh, revnejših, starejših, uh, prizadetih, uh, enostarševskih družin in tako naprej. Mm. Še posebej, ko se uvajajo varčevalni ukrepi v posameznih državah članicah. To je resen problem. Jaz kot eh, komisar sem prisostval v zelo zanimivi razpravi. Vprašali so me, kako bi zaščitil eh, najbolj ranljive skupine. In strinjam se, da je to zelo resen problem. Cija in odgovornost. Tukaj nismo eh, naredili dovolj moramo še naprej uh, izvajati svoj pritisk. Argument, ki gre proti večji odprtosti, uh, je v tajnosti in varstvu zasebnosti, vendar pa. take zasebnosti ne smemo izrabljati za prikrivanje eh, kršitev, resnih kršitev človekovih pravic. Ko pride do dokazov mučenja, je dejstva treba eh, objaviti in zagotoviti, da tukaj ne bo nekaznovanosti. Ko gre za koordinacijo med svetom Evrope in mehanizmi, Eh, ter evropskimi institucijami. Mislim, da je potencial eh, pristopa Evropske unije k konvenciji eh, tukaj zelo velik. Te priložnosti ne smemo zamuditi. Treba je preseči probleme, ki jih tukaj imamo, še posebej, ko gre za dve, torej dva načina, dve različni poti. Na obeh stranih imamo ključne akterje in e, treba je biti seznanjen s tem, kaj druga stran dela na posameznem področju. Tukaj je bilo nekaj e, napak in nekaj neuspehov v konkretnih situacijah, vendar pa je razprava o pristopu tukaj tudi ključnega pomena ko gre za konvencijo in listino o temeljnih pravicah. Eh, listina je 50 let mlajša, torej vključila je nekaj točk, ki pred 50 leti še niso predstavljale problema. Sodišče v Strasburu ima eh, zanimivo zmožnost na podlagi načel iz konvencije, da razloži, kaj ta načela pomenijo danes. Eh, Prihodni govorci bodo govorili o tem, predvsem gospa Tulkens. So pa tudi primeri, ko so se sklicevali na listino v sodbah eh, Strasburskega sodišča. Naprimer, eh, Avstrija se je pritožila lani junija. Eh, ko je šlo za eh, kršitev pravice istospolnih partnerjev do poroke in listino so potem uporabili kot eh, temelj za razsodbo. Torej, to je tudi dokaz, da so koristi vzajemne, torej da sta pomembni obi, oba dokumenta. Zahvaljujem se Sari za njeno mnenje. Ni področja, ne sme biti področja Evropske unije, ki bi bilo varno pred nadzorom. In to je pomembno za izgrajevanje zaupanja v sistem. In to mora narediti listina. Hvala. Zdaj pa gospod Begar, prosim, bodite kar najkrajši. Yeah, also thank you for the, for the hvala za odgovore, hvala gospod Nemic. Uh, imeli smo veliko upanja, ko je uh, bila objavljena listina. Nismo zadovoljni z 51. členom, ampak potem smo bili zelo uh, razočarani uh, s tem, kaj se je dogajalo, ne samo v komisiji, ampak predvsem v državah članicah. Vprašanje je o vračanju stranici, je to je bilo postavljeno. Veliko podatkov je uh, že objavljenih o tem. Finska je ravno kar uh, tudi objavila nekaj in to se je resnično dogajalo. Uh, glede zapornikov iz Guantanama smo bili priča uh, skupnemu delovanju Evropske unije, zakaj potem tukaj ni prišlo do tega. Komisija je uh, storila določene stvari, napisala je nekaj pisem. Uh, ni pa nikoli povedala, zakaj eh, ni uporabljen sedmi člen, ko govorimo o popolni prepovedi eh, mučenja. In tukaj je prišlo do mučenja na tleh Evropske unije. Tukaj nismo dobili zadostnega odgovora, čeprav bi komisija morala ukrepati. Še medijski zakon na mačarskem, to je fantastičen primer, treba analizirati, kaj se je tu zgodilo. Parlament je bil jasen glede tega, kaj je eh, želel. Eh, gospod Hamberg je bil jasen, eh, tukaj poročevalec je bil jasen, vendar pa so na mačarskem rekli, žal nam je, ne moremo ničesar storiti. To se ne sme več dogajati, ne sme biti nekih območij, kjer se človekove pravice ne upoštevajo to pa zdaj obstaja, veliko lukenj je še v izvajanju človekovih pravic. Pa še Sara, odgovor uh, na eh, teme, ki si jih omenila, sama si velika podpornica človekovih pravic. Ali lahko prosim vplivaš na svojo uh, vlado? Združeno kraljestvo skuša uničiti mehanizme za varstvo človekovih pravic. Zelo pomembno je, da se to prepreči. govornica ne govori v mikrofon. Uh, če je reforma sodišča o tem, da pristopi uh, k konvenciji, uh, je to dobro. Združeno kraljestvo skuša uničiti konvencijo uh, proti nasilju nad ženskami. Tudi združeni narodi, tudi tam se skuša določene stvari blokirati in s tem se želimo ukvarjati. Hvala. Thank you. And I can just... Hvala, še gospa Lundgren. Sama bi rada eh, začela tam, kjer ste vi končali. Za nas kot parlamentarce je ključnega pomena za nas v, Evropskem, v svetu Evrope in za vas tukaj ter v nacionalnih parlamentih je nujno, da eh, spodbujate pristop k konvenciji. To je edini način, kako bomo lahko združili naše moči in zagotovili Eh, nek enoten prostor za zaščito človekovih pravic v Evropski uniji. Upam, da bomo to uspeli doseči v bližnji in nedaljni prihodnosti, vendar je vse odvisno od nas. Eh, treba je pristopiti tudi k drugim konvencijam. Ko govorimo o 50 letih, tukaj je prišlo eh, do številnih novih konvencij, novih protokolov. In možno je, da vse te konvencije postanejo neka skupna osnova za Evropsko unijo in za svet Evrope. Upam, da bomo uporabili to pot sodelovanje med našimi parlamenti eh, v zakonodajnem eh, procesu, še posebej, ko gre za norme, bi lahko bil bolj eh, ploden več sodelovanja in zagotoviti bi morali, da ne bomo uh, ustvarili novih luken in da ne bomo ustvarjali konkurence med posameznimi organi. To ni v korist eh, zaščite človekovih pravic in tudi ni v korist naših davkoplačevalcev. Upam tudi, da bomo lahko sodelovali pri nadzoru. V procesu nadzora mora biti narejenega še veliko, še veliko dela mora biti opravljenega v svetu Evrope in imamo tudi številne organe, ki bi nam lahko pomagali pri nadzoru izvajanja konvencije. Če se povežemo z njimi, lahko zagotovimo, da bomo združili svoje moči in ustvarili eh, skupen vseevropski prostor za zaščito človekovih pravic. To pa je odvisno od nas treba je pritiskati na naše vlade, na našo komisijo in zagotoviti, da se stvari spremenijo. Hvala, hvala gospa Lundgren, hvala vsem govorcem. Prosim vas, če zdaj date možnost, da pridejo uh, tukaj na odr še drugi. Začela se bo druga seja našega zasedanja. Hvala za vse vaše prispevke. Uh.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 invite uh, our panelists for the for the second session. Vabim govorce uh, za drugo sejo, da zasedejo svoja mesta. We will have two interventions in this session. Več govora bomo slišali. Žal vam odmora ne morem zagotoviti, zato ker časa nimamo. Prosim gospoda Egilsa Levica, sodnika na sodišču Evropske skupnosti Evropske unije, da spregovori. Lepo vas prosim, lahko razpravo nadaljujete zunaj dvorane. Prosim, da vas prosim, gospod Egilsa Levica. Gospod Egils Levit, sodnik na sodišču Evropske skupnosti Evropske unije, je z nami. On bo otvoril drugo sejo. Gospod Levit, izvolite. Sedite, prosim. Um, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala za priložnost, da spregovorim na tej predstavitvi najprej opozorilo. To so moja mnenja in ne mnenja sodišča. Nekaj besed o ulogi listine v Evropskem sistemu o zaščiti temeljnih pravic. Najprej področje uporabe listine. To je omenil še gospod Nemec pa tudi drugi kolegice in kolegi. Najprej, kar zadeva upravičenost listine, to je področje uporabe. Meje področja uporabe so zapisane v 51. členu listine. Ne moremo spregledati dejstva, da je med vsebino in področjem uporabe določena napetost. Vsebina listine gre dlje od področja uporabe. Listina zagotavlja določene temeljne pravice, ki jih ni mogoče uveljavljati in zato, ker je področje uporabe bolj osko. Razlog za to je, da je zakonodajalec državljanom želel zagotoviti vse temeljne pravice v Evropi. To je bolj sodoben dokument na področju človekovih pravic, najbolj sodoben na svetu. Ampak v skladu s pogodbami in so samo nekatere relevantne na področju, ki je v pristojnosti Evropske unije. To lahko javnost nekoliko zmede, kajti 51. člen listine, ki omejuje njen, njeno področje uporabe, je oblikovan relativno sofisticirano. Zato, ker je tako kompleksno zapisan, je tudi težko razumljiv. Short, the charter does not apply. Na kratko, listina ne velja za vse primere, kjer je treba poskrbeti za človekove pravice. V Evropski uniji so ja človekove pravice zagotovljene tako na nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije. Na ravni Evropske unije to zagotavlja listina. Listina velja za ukrepe vseh institucij in organov Evropske unije. To zadeva predvsem zakonodajno delo Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Vse skupaj mora biti v skladu z listino, zato da je tudi v skladu z evropskim pravom. Listina velja tudi za zunanje delovanje Evropske unije. Listina velja za države članice le pri izvajanju evropske zakonodaje. Torej, Unija in institucije so zvezane k listini. Obseg uveljavljanja listine v zvezi z državami članicami je mnogo manj jasen. Tudi pravosodne skupnosti nimajo popolnoma jasnega pregleda na tem. Listina ne velja v primerih, ko pravo Evropske unije ne zagotavlja pristojnosti Evropske unije na določenem področju. Kjer listina velja, so temeljne pravice zagotovljene na nacionalni ravni v skladu z nacionalnimi ustvarjami sistemi. Države članice imajo obsežna pravila v zvezi z pravicami, to pa zagotavljajo tudi nacionalna sodišča. Nacionalne oblasti, vključno sodišči, morajo uveljavljati temeljne pravice. Naprimer, Evropsko sodišče se ukvarja z zadevo, kjer je po našem mnenju šlo za jasno kršitev nacionalnih ustavnih temeljnih pravic. O tem pa ne moremo reči nič, zato ker nimamo pristojnosti za to, da presojamo nacionalne sisteme. Prav tako v tem sistemu ne moremo uporabljati evropske liste. Naprimer pa je jasen vendar sodišče ima zvezane roke zaradi 51. člena. Še več. Vse države članice so se zavezale v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah, neodvisno od svojih obveznosti v okviru Evropske zakonodaje. Kot zadnjo možnost in potem, ko izčrpajo vse nacionalne možnosti, lahko posamezniki zadevo predložijo Evropskemu sodišču za človekove pravice v Strasburu. Glede na to, da imamo toliko sistemov za človekove pravice in zaščito človekovih pravic, kaže, da moramo omejevati mm, in ločevati med različnimi področji uporabe, zato da preprečimo morebitne konflikte. To pomeni med nacionalnimi ustavnimi sodišči in Evropskim sodiščem za človekove pravice na eni strani ter Evropskim sodiščem na drugi strani. V zvezi s tem moram povedati, da funkcija listine ni, da omogoči harmonizacijo sistemov zaščite temeljnih pravic v državah članicah. Z drugimi besedami, listina ne vzpostavlja minimalnega standarda, kakor konvencija o človekovih pravicah. Listina ni bila pripravljena zaradi potrebe potem, ker potrebujemo tak standard, ampak zato, ker obstaja potreba potem, da bi enotno uporabljali zakonodajo Evropske unije. Za Evropsko unijo je jasno, da zakonodaje na ravni Evropske unije ne bomo uporabljali v skladu z različnimi zahtevami in nacionalnimi standardi o zaščiti temeljnih pravic. To velja za zakonodajo skupnosti in unije. To še toliko bolj velja za vprašanje veljavnosti prava unije. Če bi storili drugače, bi se pojavilo tveganje, da bi imeli 27 različnih standardov za zaščito temeljnih pravic v okviru Evropske unije. Pri tem pa bi imeli heterogeno uporabo prava unije. Zelo pomembno je spoštovati enotno uporabo prava unije, seveda pa enako velja tudi za sodišče države članice morajo spoštovati določbe listine in nacionalne ukrepe morajo izvajati v skladu z zakonodajom Unije. Tudi razprava, ki smo jo pravkar imeli, kaže na to. Problem listine je jasen, ko govorimo o uporabi 51. člena. Zato listina ni namenjena temu, da bi se prekrivala z nacionalnimi določbami ali da bi podvajala mehanizme, ki so v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Če sklenem, listina dopolnjuje, ampak ne nadomešča nacionalnih ustavnih sistemov za zaščito človekovih pravic ali zaščito človekovih pravic, ki jih zagotavlja konvencija in še nekaj, kar zadeva uporabo listine v Evropskem sodišču. Listina je začela veljati šele pred dvema letoma, sodišče pa je že več sodb podalo, okrog 55 ali 60, ki omenjajo to listino. Sodbe so zelo raznolike. Vključujejo zadeve socialne politike, vprašanj svobodnega gibanja ljudi, državljanstva in tako naprej. Pravna praksa, sodna praksa Evropskega sodišča mora rešiti še več vprašanj. Naloga tega sodišča je inherentna vsem določbam te listine in vključuje tudi določbe v okviru nacionalnih držav. Te določbe so oblikovane zelo abstraktna, zato jih je treba konkretizirati z sodno prakso. Naprimer, sodišče se v številnih primerjih sooča z vprašanjem praktične uporabe te listine in horizontalnega učinka, torej ali lahko fizična oseba se sklicuje na uporabo listine proti uh, drugi fizični osebi. Prvo sodbo na to temo še čakamo. Imam še tri minute? Ne vem. Tri minute, dobro. Od vseh problemov, ki jih imamo, bi v treh minutah želel povedati nekaj o nalogah sodišča pri uporabi te listine, ločevati morajo med pravicami in načeli. Ločevanje vključuje prvi odstavek oziroma drugi stavek prvega odstavka 51. člena. Materialne določbe pa ne določa, ali gre tukaj za pravice ali načela. Uradne razlage povezane z 52. členom v zvezi z 51. členom prvim odstavkom kaže, da bodo pravice spoštovane. Pravice bodo torej spoštovane, načela pa prav tako. To je zelo. Gre za v angleščini besedici respected and observed. Razlika je zelo majhna, ampak vendarle obstaja. Tukaj so pristojna sodišča nacionalnih držav še posebej na področju socialnih pravic. Tam je navedeno, da načela ne omogočajo neposrednih zahtevkov strani Evropske unije. 52. člen, peti odstavek zagotavlja, da je načela mogoče uveljavljati na ravni Evropske unije, pa tudi v državah članicah, če uporabljajo zakonodajo Evropske unije v skladu s svojimi pristojnostmi. In ta načela bodo pravosodno relevantna samo pri tolmačenju takšnih aktov ali pri presojanju v njihovi zakonitosti. Ločevanje med pravicami in načeli bi moralo zmanjšati razlike, med državami članicami na skupni imenovalec. Na začetku je to služilo kot kompromis, to je bilo v času kontroverznih razprav na konvenciji v zvezi s standardi, ki vključujejo subjektivne pravice in tistimi, ki vključujejo samo objektivne pravice, naprimer v zvezi s socialnimi pravicami, katerih upravičljivost je bila postavljena pod vprašaj strani določenih uh, akterjev na konvenciji. Tukaj govorimo o konvenciji, kjer so oblikovali listino. Razlike med podprtimi stališči, kakor so to razložili za različnimi političnimi občutljivostmi in političnimi vidiki v zvezi z subjektivnimi in objektivnimi pravicami in v zvezi z socialnimi pravicami. Kakor sem povedal, listina posameznega člena ne opredeljuje, ali se navezuje na pravice, načela ali oboje. Zato takšna karakterizacija obremenjuje in otežuje prihodnjo sodno prakso Evropskega sodišča. Sodišče mora seveda tudi upoštevati navodila v obrazložitvenem memorandumu. Ločevanje med načeli in pravicami ni enostavno. Evropsko sodišče ima še posebej velik problem s tem, po katerih standardih analize naj bi takšna karakterizacija potekala. Glede na to, da je peti odstavek 52. člena zapisan tako, kot je in da imamo izvor ločitve med pravicami in načeli v listini, se zdi, da subjektivne pravice ne dajo posameznikom. Ja. Prosim vas, da sklenete pravi predsedujoča. Kar zadeva pravne učinke v zvezi z pravosodnim pregledom, glede kršitve pravic ali načel, dejstvo, da določbe ne podeljujejo objektivnih pravic, ki bi jih, na katere bi se lahko skliceval posameznik, to pomeni, da imajo le omejeno upravičljivost. <laughs> needed, Če so potrebne uh, dodatne razlage, lahko to storim kasneje. You, Hvala lepa. Upam, da boste v razpravi lahko povedali več. Sedaj pa še sodnica Françoise Tulkens, podpredsednica Evropskega sodišča za človekove pravice. Madame la vice-présidente, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej hvala lepa za to, da ste me povabili na to predstavitev. To nam omogoča, da nadaljujemo s plotnim dialogom, ki smo ga začeli v Strasburu. To je dialog med vašim odborom in Evropskim sodiščem za človekove pravice. In to lahko sedaj nadaljujemo tukaj v Bruslju. Ko govorimo o pravicah in svoboščinah, je to vprašanje, ki zanima nas vse. Seveda podpiram listino o človekovih pravicah in mislim, da je pomembna iz dveh razlogov. Prvi razlogi so simbolični. Istina jasno kaže pripravljenost Evropske unije za to, da svoje pristojnosti in ukrepe podpre z legitimnostjo, ki izhaja iz tega, da prizna človekove pravice. Z praktičnega vidika, listina Evropsko unijo zavezuje k temu, kako je povedal tudi Evropski parlament, zavezuje k temu, da spodbuja, ščiti, podpira in izpolnjuje temeljne človekove pravice. S tem, ko se posvečamo obveznostim Evropske unije, lahko do neke mere zabrišemo meje med civilnimi in političnimi pravicami na eni strani ter ekonomskimi, političnimi in socialnimi pravicami na drugi strani. Po mojem mnenju je to eden od glavnih vidikov listine. Na ta način je Evropska unija zavezana k temu, da jih progresivno uporablja. Zelo pomembno je videti, ali je Evropska unija razvila tisto, kar naj bi ali kar pričakujemo od nje, seveda v okviru njenih pristojnosti in v okviru 51. člena, ki smo ga že večkrat omenili danes popoldne. Pri tem, ko gradimo Evropo človekovih pravic, se lahko vprašamo, kje smo. Z vidika sodišča za človekove pravice se želim posvetiti osnovam. Moj govor bo razdeljen na tri dele. So obstoje listine in konvencije. Povedati vam želim, kako smo vse skupaj rešili na tem področju. Po drugi strani pa si bomo gledali tudi dodatno komplementarnost, če želite, kar zadeva pristop Evropske unije. Nekateri tukaj ste morda sledili oblikovanju te listine leta 1999 in 2000. Videli ste, da se danes sicer strinjamo o človekovih pravicah in da se tudi politične sile strinjajo s tem. Številni ste morda bili priča temu. Tukaj imamo v mislih leto 99 in 2000. Obstoj te listine je dvigal strahove, še posebej, kar zadeva pravno gotovost. V preambuli je zapisano, da še enkrat poudarja pravice, ki izhajajo iz konvencije za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In tudi pravno prakso in sodno prakso eh, Evropskega sodišča za človekove pravice Listina vključuje civilne in politične pravice in te pravice so predstavljene kot pravosodne pravice, ampak večina jih izhaja iz konvencije za človekove pravice. Tukaj je jasno, da so tisti, ki so pripravili listino, poznali težave tega, da bi imeli to vrstne pravice, celo takrat, ko je Evropska unija štela le 15 članov. Zanima me, ali bi sedaj v tem času lahko sprejeli takšno listino, če predtem ne bi imeli konvencije in sodne prakse, ki je prišla za konvencijo. Zato, ker menim, da ko govorimo o temeljnih pravicah, obstaja ta povezava. Kakor vemo, je besedilo v listini ki izhaja iz konvencije, bilo posodobljeno in poskušamo poenostaviti besedilo, ne glede na to, moramo vedeti, da smo v 21. stoletju in dejansko si želimo, da bi ljudje razumeli temeljne pravice. Želimo si, da bi tudi običajni ljudje razumeli svoje pravice, ne samo odvetniki. Zato je več teh pravic povzetih, ni nobenih podrobnosti in izčrpni seznami so podani, naprimer v peti prilogi pravica do pravega postopka, dostop do družine, do verskih dejavnosti in tako naprej. Listina se je odločila, da bo sprejela ta pristop, da povzame pravice, ampak da se sklicuje nazaj na konvencijo. To je zelo pomembno, kaj ti listina ne more zagotoviti manj zaščite kot konvencija v določenih primerjih listina celo razširja vsebino pravic, ki jih imamo. Naprimer, pravica do izobraževanja, to je nova pravica v okviru listine. Imamo tudi dostop do poklicnega izobraževanja in pravica do brezplačnega obveznega šolanja. Te spremembe so zelo dobrodošle. Do določene mere izhajajo iz specifičnih značilnosti prava eh, Evropske unije ali sodne prakse Evropskega sodišča. Listina je razvila pravice, ki so že vključene v sodno prakso, zato obstaja ta koncept razvoja. V sodni praksi se stvari razvijajo, ne želimo si, da bi pravo bilo mrtva črka na papirju, imamo svobodo združevanja, medijsko svobodo. In še nekaj, kar je za me zelo pomembno, vključena je tudi prepoved izgona ljudi, ko obstaja možnost mučenja ali nehumane zlorabe teh ljudi v nekaterih primerjih. Listina nudi več zaščite kot konvencija, v drugih pa manj. V prvih primerih je to zelo v redu, je popolnoma strošljiva s konvencijo in 52.3 je razlaga, da je to zelo pomembno. Tisto, kar je zapisano v konvenciji, je minimum. Zato si želimo, da bi imeli še več zaščite. Pri veliko sodbah sodišč in to sedaj velja. Ko govorimo o tem, da bi izboljšali zaščito, seveda želimo to storiti, to smo naredili v primeru, ko smo govorili o transekcijalcih in o drugi zadevi, ki je zelo tehnična. To velja za retroaktivnost določenih zakonov. Omenjali pa ste tudi zakonske zveze. Ko obstaja možnost, da gremo v listini nekoliko naprej in da dodatno razvijamo te pravice, potem izkoristimo te možnosti. Sedaj pa še vprašanje stimuliranja. Mislim, da gre tukaj za vzajemno stimuliranje, zato da bi bili vsi boljši. Druge, druga skupina primerov je, da bi imeli manj zaščite. To bi bilo politično nemogoče in tudi pravno nezdružljivo s konvencijo. Zato imamo splošne določbe člena 52.3 če pravice ustrezajo pravicam iz konvencije, potem se pomen in področje uporabe uporablja enako kot v konvenciji. To je tako pomembno, da to znam na pamet. 52.3 prav tako navaja, da Evropska unija vseeno lahko zagotovi še boljšo zaščito. To je zelo dobra določba, ki želi zagotoviti konsistenco med listino in konvencijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da to velja za konvencijo, njene protokole in sodno prakso. Če pa vzamem. Avtorje te listine so se odločili, da mora listina nadaljevati z duhom razprave. Sedaj pa drugi del mojega govora, kako je mogoče združiti listino in konvencijo. Kakor veste, Evropsko sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice redno sostajata. Ta srečanja so mm, obvezna, imamo pa tudi neformalna srečanja, ki so včasih še boljša. Imamo predsednika Kosta, Skulisa, sedaj pa je predsednik Britanec. Skuris in Kosta sta pripravila dokument v skupni delovni skupini. Preučevala sta možnosti pristopa. Poskrbeti sta želela, da bi bila teksta čim bolj združljiva. Imamo seveda ta znan člen 52.3, to sem citirala prejle. Tam je zapisano, da usporedno tolmačenje obeh besedil lahko pride prav. Vse skupaj se je začelo 2010, takrat imamo prve primere uporabe in izvajanja 52.3 in to odraža to, kar sem povedala. Zelo zanimivo bo videti, ali sodnik Levic, ki je sodnik na sodišču Evropskih skupnosti Evropske unije, eh, meni podobno kot jaz, sama bom omenjala primere in določene sklepe generalnega pravobranilca primer 2002, ko smo preučevali pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, še posebej kar zadeva tolmačenje pravice do skrbništva nad otroki neporočenih staršev. Tukaj so, je bilo sodišče zelo jasno v okviru člena 52.3. Je treba zagotoviti, da je zaščita, ki jo zagotavlja listina na področjih, kjer se ta pokrivajo z jamstvi, ne sme biti nič manjša od konvencije. Zelo zanimivo je to preučevati. Če si pogledamo sodbe in sklepe, potem lahko vedno vidimo nekaj več. Primer Šeke in Land Hessen. Gre za zadevo zasebnosti. 52.3 in 52.2 morata veljati. 52.3 piše, da nikoli ni treba tega obravnavati tako, kot da omejuje pravice v okviru konvencije. Imamo še eno zadevo proti Nemčiji, takrat govorimo o učinkoviti pravni zaščiti, ki izhaja iz pravic EU in še pravica, da vloži zadevo pred sodiščem in vprašanje pravne pomoči za pravne osebe imamo torej sodbe v isti smeri. Evropsko sodišče pravi, da moramo upoštevati pravno prakso, sodno prakso Evropskega sodišča za človeka pravice. Ne bom se spuščala vse primere, zato ker nima dovolj časa, vendar mislim, da je prav, da si pogledamo uporabo uredbe Dublin. Gre za prenos prosilcev za azil v državah članicah in iz države članice v prvo državo gostiteljico. Imeli smo zadevo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in predhodno sodbo, ki je bila podana na sodišču Evropskega sodišča. Imeli smo primere MSS, Belgija, Grčija v zvezi s tem je Evropsko sodišče za človekove pravice menilo, da je prenos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 Tukaj govorimo o dinamični referenci, to je sklep generalnega pravobranilca. To je povezano tudi z primerom MSS. Samo nekaj besed o zadnjem delu mojega govora o dodatni komplementarnosti. Številni so bili skeptični, vendar razloga za skrb ni bilo nekatere so se bali, da bo eno zamenjalo drugo, sedaj pa smo videli, da se obe besedili odlično dopolnjujeta. kakšno je stanje ta trenutek. Govorimo o določenih primerjih in določenih besedilih. Prav imate, ko govorite o tem, da obstaja politična volja za to, da bi se Evropska unija pridružila konvenciji. To je vse od Lizbonske pogodbe, sedaj pa moramo videti, kako bo to potekalo v praksi. Vsekakor moramo zagotoviti nov zagon za to politično voljo, zato da bo Evropska unija lahko pristopila k konvenciji kajti to pomeni, da bomo imeli dejansko demokratično območje človekovih pravic. Opravičujem se, da sem bila tako dolga. Hvala lepa. Vaš govor je bil zelo zanimiv. Naslednji govornik je Gabriel Togenburg iz Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Hvala lepa. Obljubljam, da bom kratek. Naj začnem z enim komplimentom. Mislim, da je uh, vloga parlamenta pri temelj svoboščinah izredno pomembna, njegovo poročilo je izredno pomembno. Mislim, da institucije potrebujejo to spodbudo vsako leto. Uh, Imamo poročilo komisije, imamo poročilo agencije in pa poročilo parlamenta in odnos med temi tremi poročili je pravzaprav uh, simbiotični odnos. Uh, gre za medsebojno obogatenje odnosov. V zadnjem poročilu lahko vidite, da smo dodali poglavje 10, ki govori o mednarodnih uh, zavezah Evropske unije in pa držav članic. In to je ideja, ki smo jo pobrali iz vaše resolucije. O tem smo že govorili v tem krogu. Gospod Levic je povedal, da Evropa ne zagotavlja polne zaščite človekovih pravic in ravno zato je potrebno zagotoviti tesno sodelovanje med Evropsko unijo in pa svetom um, Evrope. Ko je gospod um, Hamaber govoril o skupnem prostoru človekovih pravic, se mi zdi, da je to nekaj, kar lahko dosežemo samo, če bomo sodelovali skupaj, torej Svet Evrope in pa Evropska unija. Tukaj želim predstaviti nove podatke za, novo naš, za, za naše novo letno poročilo za leto 2011. Podatke smo dobili šele pred dvema dnevoma, zato mm, mi ni uspelo končati tega dela. Ampak to ne sme biti, program, ne sme biti problem za odbor Libe. Kakor veste, smo vam vedno dali na razpolago podatke o ključnih izzivih eh, za posamezno leto. Naj omenim eh, sedem izmed njih eh, za leto 2011. Samo pred enim tednom je kolega predstavil poročilo o situaciji nezakonitih priseljevcev in pa mm, kakšni so njihovi konkretni problemi, ko gre za dostop do zdravstvene oskrbe. Tudi v mm, medskupini za invalidnost, smo govorili o pravici dostopa do uh, socialnih in pa zdravstvenih storitev z ljudmi, eh, ki imajo duševne težave ali so drugače hendikepirani. Junija sem prav tako bil v parlamentu in sem predstavil poročilo o potencijalu Lizbonske pogito manjšin, vključno z nacionalnimi manjšinami. To je poročilo, ki sem ga pripravil na zahtevo parlamenta tukaj smo identificirali ne samo izzive, ampak tudi potencial, eh, pozitivne potencijale. Predstavljali smo ugotovitve. Predstavili smo ugotovitve tudi o grški meji, predstavili smo, kakšni so izzivi na trgu dela, ko gre za diskriminacijo. Osredotočili pa smo se tudi na vprašanje, ki je pomembno za vse temene svoboščine in sicer gre za poročilo o dostopu pristopu do pravosodja. Zato se mi zdi, da to dobro spada v ta krok. Glavni izzivi, ki smo jih identificirali, so naslednji. Seveda, po Lizbonski pogodbi se je dostop do pravosodja izboljšal. Na nacionalni ravni pa še vedno obstajajo pomankljivosti in sicer je največja ovira prekomerno trajanje postopkov. To je splošen problem. <clears throat> prav tako so stroški duka zelo visoki, stroški sodišča, stroški za odvetnike. Eh, in pa omejujoča pravila glede tega, kdo se lahko udeležuje teh postopkov pred sodiščem. Če vse povzamem, mislim, da smo leta 2011 dobili veliko, dobili veliko dokazov naše agencije. Naj vas spomnim na to, da ste v svojem zadnjem poročilu povabili um, institucije Evropske unije, da naj uporabi ugotovitve Agencije za temeljne soboščine pri pripravi zakonodaje. Uh, spomnim pa se tudi dveh uh, poročil parlamenta o podatkih PNR in pa o Evropskem nalogu za preiskavo. <clears throat> No, uh, sedaj se že bližam koncu, Kinga, vidiš, kako učinkovit sem. Eh, naj povdarim, da ni pomembno samo to, da opisujemo status človekovih pravic in temeljih svoboščin, ampak je pomembno tudi to, da si ogledamo trende pri izvajanju človekovih pravic, če se, te, če se to izvajanje više ali niže. Zato potrebujemo tudi usredne kazalnike. Kazalnike bi lahko uporabili naprimer pri uh, nacionalnih oziroma eh, strategijah Komisije za integracijo Romov Komisija je pozvala agencijo, da naj razširi svojo sedanjo študijo in da naj v naslednjih osmih letih eh, opazuje napredek na licu mesta. In pa še nekaj, tukaj lahko naša agencija res ponudi dodano vrednost. Eh, mi se ne ukvarjamo toliko z pravnim obnašanjem držav članic, ampak prej, se prej posvečamo razmeram, v katerih živijo ljudje. Ehm, torej, eh, mi se ne osredotočamo, torej mi se osredotočamo na nosilce teh pravic. Sedaj delujemo na štirih področjih, kjer pripravljamo obširne študije. En je uh, razmere žensk, potem uh, eh, uh, LGTB osebe, študija o nasilju nad ženskami. 40 tisoč žensk bomo intervjuvali, zato da bi ocenili njihove podatke in mislim, da bodo vsi ti podatki vam prišli v pomoč tudi pri pripravi vašega letnega poročila. Hvala. Uh, eh, Čelim vašo učinkovito, sedaj pa dajem besedo gospodu McAudi, izvršnemu direktorju Irske komisije za človekove pravice. Hvala, skušal bom biti prav tako učinkovit. Uh, Mislim, da je to že druga priložnost, kjer eh, ste nas povabili, da spregovorimo pred tem odborom. In, eh, Dobro se mi zdi to, da so temelj svoboščine spet v centru vašega dela. Eh, želel bi govoriti o nacionalnih institucijah za človekove pravice, kaj te so, tudi izven Irske, potem želim govoriti o institucijo, ki jo zastopam sam, samo zato, da naj pojasnim. Irska eh, agencija za človekove pravice je nedavno predsedovala nacionalni oziroma skupnosti nacionalnih eh, komisij za človekove pravice. Eh, četrtič si bom ogledal priporočila eh, Evrops, eh, Evropske skupine in pa na to bom govoril še o nacionalnih prednostnih nalogah. Naj začnem z nacionalnimi institucijami človekovih pravic. Te se osredotočajo na področje prava, pritožb, izobraževanja, usposabljanja. Um, um, njihova, njihov statut in pa delovanje opisano v konvencijah Združenih narodov so nek. Prva, prvi posrednik med civilno družbo in pa državo, niso pa del državnega aparatusa, ko gre za njihovo delo. Evropska skupina nacionalnih agencij za človekove pravice ima 36 uh, eh, takšnih komisij iz sveta Evrope. Uh, 32 eh, jih je polno eh, skladnih za načeli. Eh, takšne nacionalne komisije predstavljajo nacionalni varohi človekovih pravic, agencije in še kakšna dodatna telesa. Evropska komisija za človekove pravice ima drugačne mandate, ampak eh, v glavnem gre za to, da morajo vsi spoštovati načela iz Pariza. Eh, gre za to, da preučujejo tudi pripravo zakonodaje. Kar se tiče Evropske skupine, to je skupina, ki je sestavljena po regijah in kot takšni vedno sodelujemo z Združenimi narodi, z Svetom Evrope in tudi z Evropsko unijo in njenimi institucijami. Naj predstavim eh, primer dela s katerim se soočamo. Ogledali smo si zakonodajo, politike na področju LGBT, eh, zlorabe otrok, eh, ranljivih oseb, pravice na splošno, trgovanje z ljudmi in tako naprej. Uh, sedaj pa prehajam na listino in njen pomen. <clears throat> Danes je ta nekoliko omejen. Eh, med drugim tudi zato, ker obseg listine še vedno ni dobro razumljen v, v državah članicah. Številne pravice, ki jih pokriva listina, pokriva tudi, eh, pokriva tudi nacionalni sistemi in zato njena pomembnost ni tako visoka, kot bi lahko bila specifično delo, ki ga nacionalne institucije človekovih pravicah opravljajo, um, so takšne, da je listino z njimi težje povedati, eh, povezati. In kot so govorniki pred menoj že enkrat jasno povedali, tolmačenje listine eh, še ni končano na številnih področjih. Imeli smo pomembno, pomembne primere, kako naprimer primer Zembrano, Eh, in eh, mislim, da bo listina postala vedno bolj vidna v nacionalnih institucijah za človekove pravice in pa v državah članicah kot takšnih. Eh, Evropska skupina in njene, njena priporočila želijo večjo izmenjavo informacij med institucijami v Evropi. Prav tako želimo spodbujanje osveščanja glede listine in pa. Um, njenega sodelovanja z eh, komisijami za človekove pravice, želimo si več tehnične podpore tudi strani komisije in želimo si povabil, eh, kakršno je bilo to današnje. To je pomembno za eh, večje osveščanje glede listin in pa njihove kritične uloge pri sodelovanju z nacionalnimi institucijami za človekove pravice. Uh, Nekaj drugih priporočil še obstaja, ki jih danes ne bom omenil. No, kar se tiče prednostnih nalog institucij za človekove pravice, pa upamo, da bomo poglobili naše sodelovanje z Evropsko unijo. Ne samo na ta način, da dobimo um, status opazovalca pri pogajanjih o, vstop, o dostopu uh, um, k konvenciji za človekove pravice. Potem uh, si želimo še neke oblike sodelovanja in sicer si želimo um, nadzora nad uh, izvanjem konvencije o invalidnih osebah, ki jo je Evropska unija že podpisala. Uh, in pa še tretjič, kot uh, bivši predsedujoči evroskupini, eh, evropski skupini, vi si želeli, da bi vsako zakonodajo, ki je sprejeta v Evropski uniji, preverili tudi z vidika človekovih pravic. Četrta prednostna naloga pa ima opraviti z eh, Evropskim sodiščem za človekove pravice ko gre za preverjanje oziroma sledenje sodbam, ki so bile izrečene na tem sodišču. Hvala lepa, gospod Makaoda. Cenim to, da ste bili kratki in uh, jedrnati. Sedaj pa dajemo besedo Judi Cunderland, višji raziskovalki za Zahodno Evropo pri organizaciji Human Rights Watch. Hvala lepa, veselje mi je, da sem lahko danes z vami tukaj. Eh, bojim se, da bo z mojim prispevkom razprava spet postala bolj eh, polemična. Naj se navežem na to, kar je že bilo povedano. Eh, kakor veste, smo za Lizbonsko pogodbo doživljali velik trenutek optimizma, tudi z listino o temelj svoboščinah in pa z um, ustanovitvijo komisarjata za človekove pravice. Uh, In eh, optimizem je bil velik tudi, ko smo slišali, eh, ko je komisarka Redingova govorila o ničelni strpnosti za države članice, ki bi kršile listino. Ampak nažalost je realnost znižala naš optimizem. Eh, prvo poročilo o človekovih pravicah ni želelo kritizirati držav članic in poudarja predvsem omejitve, ne pa prednosti listine. Komisarka Redingova je v času izida poročila povedala, da je listina prej kompas kot pa palica. In uh, ukrepi Evropske komisije, ko je šlo za odziv na francosko politiko do Romov, um, lahko samo ponozorijo naše pomisleke. Spregovorila bom tudi o tem. Kakor se spomnite, je komisarka Redingova leta 2010 zauzela zelo močno stališče uh, Eh, v luči zelo spublicirane kampanje v Franciji za izgon Romov v Romunijo in v Bolgarijo. Takrat se je komisarka Redingova zelo močno odzvala. Eh, njena izjava je prišla tudi v tisk. Ehm, francosko notranje ministrstvo je Um, izdalo odlog, da se uniči vsa nezakonita naselja, zlasti tista, kjer so naseljeni Romi in da se jih izžene. Ta izgon uh, Romov uh, se ni začel leta 2010. Uh, koalicija nevladnih organizacij v Franciji je komisijo že opozarjala na to leta 2008, ampak ukrepov ni bilo to, kar, je, to, kar je bilo novo eh, leta 2010, je bila zelo velika vidnost te kampanje, eh, politične polemike. In eh, tokrat v letu 2010 se komisija je odzvala in je zagrozila Franciji za postopkom zaradi kršitve in uh, želeli so presoditi, ali je francosko neko gibanje v skladu z ali francoski ukrep v skladu z, direk, z direktivo o prostem gibanju oseb. Kljub uh, velikim pomankljivostim francoske zakonodaje, in pa dokazom za nadaljno diskriminacijo proti Romom strani francoskih oblasti je Evropska komisija avgusta 25 izjavila, da je zadovoljna z ukrepi, ki jih sprejela francoska vlada. Um, naša organizacija je želela v zvezi s tem pridobiti vse ustrezne dokumente, pa so nam odgovorili, da jih že imamo na razpolago. Se pravi, ti problemi niso bili rešeni na spravnega vidika, ne v praksi. No, tukaj v svojih zapiskih imam veliko podrobnosti, ampak eh, v interesu časa in vaše pozornosti bom eh, preskočila eh, te detajle, In bom povdarila samo to, da nas eh, skrbijo določene določbe eh, zakonodaje, ki so naperjeni proti Romom, ki želijo olajšati njihov izgon in vse skupaj je povezano z visoko stopnjo um, raznih političnih izjav o tem zakonu, ki se jasno nanaša na Rome, na Romunijo, na Bolgarijo, na njihove naselbine in jasno kaže na to, da so te določbe bile namenjene za to, da se jih uporabi eh, ravno za Rome. Prav tako nas skrbi um, pomankanje individualnih ocen, preden se ljudi izžene iz države in prav tako imamo nadaljne pomisleke zaradi diskriminacije Romov, ki so ciljna skupina za izgon oziroma odstranitev. Komisija je pri odzivu na situacijo v Franciji, eh, torej vse skupaj je bilo povezano tudi z eh, situacijo na Mačarskem in pa v Grčiji odziv komisije na te krize je prav tako kazal na um, nezmožnost komisije, da bi uporabili vsa sredstva, ki jih ima na razpolago. Uh, mislim, da bi morali pritisniti na Mačarsko, zato da bi spremenila sporni medijski zakon, ki je bil sprejet januarja letos. Uh, komisar za medije je sicer grozil Mačarski, ampak spremembe, ki so bile sprejete marca kot odziv na ta pritisk, uh, ni odpravi, niso odpravile um, največjih ovir uh, teh visokih kazni in pa regulativnih moči v eh, rokah vlade in vladnih teles. Komisija je torej sprejela ta novi medijski zakon in je povedala, da bo uh, nadzorovala njegovo izvajanje. Ampak eh, moram pa um, priznati, da je parlament proti temu pastiral in je uh, sprejel na to temo tudi resolucijo. Potem se soočamo tudi z priseljensko krizo v Grči. Komisija je sprejela določene ukrepe, ampak eh, ni dosegla svojih ciljev. Začela je z postopkom, kršitve, eh, zaradi kršitve proti Grčiji, eh, poslala nekaj uradnih pisem, ampak komisija ni uspela eh, strogo nastopiti in se prej osredotoča na tehnično pomoč, kot pa na te kršitve. To je samo nekaj osamljenih primerov. Gre za neko obotavljanje komisije, ne želi uporabiti vseh sredstev, ki jih ima na razpolago. In to velja tudi za druga, za druga področja, za trgovinsko politiko, za um, druga področja. Komisija je napovedala politiko nič nestrpnosti in uh, temu bi sedaj morala dati tudi vsebino in poklicati države na odgovornost nadzorovanje in izvajanje človekovih pravic mora biti osrednja dejavnost komisije. Ko prihaja do resničnih pomislekov glede človekovih pravic v držav članic, mora, mora komisija sprejeti proaktivne korake. V primerih, kot je bil francoski, bi lahko komisija podala tej eh, državi na svet v zakonodajnem procesu, lahko bi uh, Eh, podala svoje pripombe na eh, pripravo zakonodaje. In eh, to bi lahko naredil tudi Libe, tudi Agencija za človekove pravice. Vsa ta telesa so izrazila resne pomisleke glede predlagane zakonodaje ali politik. No, osredotočila sem se na komisijo, ker ta mora biti varuh evropskega prava, ampak seveda lahko ključno vlogo odigrata tudi svet in pa parlament. Mislim, da bi svet moral okrepiti delovno skupino za državljanske pravice in pa prosto gibanje oseb, FRAB. Ta skupina bi morala postati bolj kredibilna in analizirati pomisleke na področju človekovih pravic, zlasti, ko gre za kršitve v državah članicah uh, ima tudi um, sorodno skupino, kohom, uh, ko gre za človekove prvice v zunanjih uh, odnosih in ta odbor ima širok mandat za razpravo o situacijah človekovih pravic v posamečnih državah. Zelo uporabno bi bilo, če bi Trump uh, bil okrepljen, če bi to bil jasen mandat, uh, če bi to dejansko postala, uh, postalo telo, ki bi lahko analiziralo situacijo v državah znotraj Evropske unije. Eh, parlament je, eh, se je zelo zauzemal za to, da bi dobili komisarja za človekove pravice, ampak zdaj bi morali še okrepiti svoja prizadevanja, tako da bo komisar dejansko ponudil zaščito. Morali bi pritisniti na svet in pa državljane, na države, da podprejo okrepljeni Framp in pa da, okrepi, eh, da se okrepi tudi vloga komisije kot varoha pogodb. Parlament bi lahko podporil tudi eh, možnost ustanovitve letnega foruma eh, o človekovih pravicah v Evropski uniji. To bi lahko postala neke vrste institucija, in uh, lahko bi zagotovili sodelovanje vseh držav članic, komisije, sekretarjata sveta in pa mednarodnih in pa regionalnih nevladnih organizacij ter strokovnjakov. To bi morala biti platforma na visoki ravni, ki bi morala ponuditi tudi ciljne rešitve in strategije. Um, no, takšno letno obliko imamo na področju zunanje politike in dobro bi bilo, če bi si ogledali tudi situacijo v Evropski uniji, torej znotraj Evropske unije. Tudi tukaj bi lahko imeli podobno obliko in bi tam razpravljali o razmerah v posameznih državah. Hvala lepa. Prosim poslance, ki so se javili k besedi, oziroma sprašujem, če se kdo javi k besedi, Če ne, bomo nemudoma prišli na tretji krok naše predstavitve. Zahvaljujem se vsem govornikom za njihove prispevke. Eh, hvala, da ste nas obiskali tukaj v Bruslju. In prosim eh, govornike tretje seje da se mi pridružijo tukaj za govorniškim pultom eh, in prosim, da začne gospod Hastings kot prvi govornik v tem tretjem krogu. Sorry. Sorry. I'm sorry. I apologize. investigation detail should be the tool that will provide collection by expertise. Okay, so let's continue. Torej bomo kar nadaljevali. Prosim gospoda Hastingsa, ki je stalen gost v odboru Libe, to je Evropski nadzornik za varstvo podatkov, da kar poda svoj prispevek. En gre pa za uh, zaščito podatkov in pa zasebnosti. Hvala. Naj no, se najprej zahvalim odboru Libe, ker me je povabil na današnje zasedanje. Ta tema je zelo pomembna in moramo si vzeti čas, da ocenimo in se pogovorimo o izvajanju listine in pogledamo, kako bi ta morala vplivati oziroma bolje vplivati na državljane. Zato sem se tudi odločil, da uh, prisustvujem celotnemu zasedanju. Dve leti potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, lahko zaključim, da uh, na področju moje pristojnosti, to je varstvo zasebnosti in podatkov, uh, da je zavezujoča narava listine dokazala svojo vrednost. Preden to razložim, naj še povzamem, kako sta Lizbonska pogodba in listina, ki je zdaj tudi zavezujoča, spremenili osnovno pravno arhitekturo varstva podatkov v Evropi. Ena od novosti te listine, ki je bila proglašena za političen dokument decembra 2000, je uvedba samostojne pravice do varstva podatkov v členu 8. Ta določba je povezana s pravico do zasebnosti, ampak ima tudi svoj lasten obseg. E, določba navaja načela varstva podatkov in jih tudi dvigne na primarno ravno, raven Evropske unije. Podatke je treba procesirati pravično in za določene namene. Eh, to procesiranje mora potekati na osnovi soglasja osebe, eh, ki jo podatki zadevajo ali kakšne druge legitimne osnove. Eh, vsak človek lahko pogleda podatke, ki se procesirajo o njem in jih tudi lahko popravi in pa skladno s pravili mora biti pod nadzorom nekega neodvisnega organa. Kot je povedalo sodišče v svojem primeru proti Nemčiji, je nujna komponenta eh, varstva podatkov tudi obstoj nekega neodvisnega nadzornega organa. Eh, z vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe eh, se je potrdila pravica do varstva podatkov kot neko splošno načelo Evropske unije, ampak je Lizbonska pogodba naredila še več kot to. Varstvo podatkov je ena od osnovnih, ena od redkih pravic, ki jo lahko najdemo tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije in sicer v členu 16. Ta določa uh, pravico uh, do varstva podatkov kot neko ločeno splošno pravico. In tukaj Evropska unija ima uh, svojo pristojnost, tako da člen 51 ni pomemben. Tukaj se podarja zaščita primernega varstva podatkov na ravni EU. Lizbonska pogodba je dala velik zagon kulturi varstva podatkov v Evropi. E, naša družba, ki je vse bolj odvisna od interneta in od komunikacijskih tehnologij, potrebuje tak e, razvoj. E, osebni podatki so prisotni povsod in tudi ne poznajo meja. Komisija, kot veste, trenutno e, trdo dela na pregledu pravil za varstvo podatkov. Izjiv je v tem, da trenutna pravila eh, poenostavimo, da jih naredimo bolj celovita, bolj učinkovita v praksi in eh, da postanejo tudi manj obremenjujoča. Na ta način bi lahko tudi povečali zaščito, eh, do katere so upravičeni evropski državljani. Tukaj se določajo številni parametri v členu 8 listine. Komisija mora pregled okvira za varstvo podatkov uporabiti za to, da bodo nadzorni organi v državah članicah in na ravni EU bolj učinkoviti in da bodo lahko bolje upravljali svoje delo, ter da bodo tudi bolj neodvisni, kot je to uh, zahtevalo Evropsko sodišče. Lizbonska pogodba je spremenila temeljno arhitekturo varstva podatkov Evropske unije in je tudi spodbudila proces pregleda sedanjih pravil. Rezultat eh, tega pregleda bo pomemben na dolgi rok. Kaj pa lahko rečemo o izvajanju listine v zadnjih dveh letih? Ali je imela kakšne konkretne, praktične učinke eh, na eh, področju vasa podatkov? Vsekakor. Naj omenim dva uh, primera. Najprej sodba sodišča v primeru Šeke. To je bilo že omenjeno eh, danes popovdne. Eh, šlo je za primer novembra 2010. Imamo pa tudi eh, sporočilo komisije o učinkovitem izvajanju listine iz oktobra 2010. V sodbi Šeke je sodišče moralo odgovoriti na vprašanje, ali evropsko pravo, ki zahteva, da se objavijo imena kmetov, ki prejemajo denar iz kmetijskih skladov, ali je to v skladu s pravico do zasebnosti in varstva podatkov, kot je zapisano v pogodbi oziroma v listini EU. Sodišče je podalo sodbo, ki je pomembna, ki gre prek tega uh, primera in prek zaščite zasebnosti in varstva podatkov. Razveljavilo je zakonodajo EU, ker je ta kršila pravico do zasebnosti in varstva podatkov. Eh, ta objava je kršila pravico kmetov, in sodišče je ukrep eh, označilo za neproporcionalen. Eh, šlo je za to, da eh, ni bilo dokazal tem, da je zakonodajalec prej premislil o kakšnih alternativnih sredstvih. In ta sodba tudi potrjuje, da zakonodajalec EU, ko skuša sprejeti nek ukrep, ki lahko krši temeljne pravice državljanov, da bi Eh, torej zakonodajalec moral v neki oceni vpliva, moral razmisliti o alternativnih načinih in moral tudi zagotoviti in razložiti svojo uh, odločitev. To pomeni, da se ne izključuje objava imen kmetov, ampak da se uh, zahteva uh, večja stopna zaščite, da se zagotovi proporcionalnost uh, to eh, nekako podpira refleks temeljnih pravic, eh, na katerega se je nanašala tudi komisija v svojem sporočilu o strategiji, o učinkovitem izvajanju. Eh, po mnenju komisije mora listina služiti kot nek kompas, ne palica, ampak to je tudi zelo pomembno ambicije, ki jih izraža sporočilo, presegajo samo vključevanje nekega testa proporcionalnosti, ko se obravnava nova zakonodaja, za katero eh, je eh, zaprosila komisija. Komisija tudi poudarja neko ekspost oceno obstoječe zakonodaje. Mislimo, da je taka ocena ključnega pomena, še posebej na področju eh, zaščite zasebnosti in varstva podatkov. Eh, zakonodajalec EU je po 11. Eh, septembru bil včasih preveč agresiven na tem področju. Instrumenti, ki ustvarjajo velike baze podatkov in ki spodbujajo čezmejno izmenjavo podatkov, bi morali biti redno preverjani. Eh, in to smo mi že povdarili večkrat v svojih mnenjih. Instrument, ki je v veljavi že več let, eh, bi moral omogočiti, da bi eh, izvajali neke ocene, ki temelijo na dokazih in sicer glede tega, ali je določen ukrep učinkovit in ali predstavlja nek potreben in proporcionalen ukrep. To je pomemben element celotne arhitekture trenutna ocena direktive o ohranju podatkov je lahko tukaj, eh, lahko služi kot primer. Komisija je to vzela zelo resno. Eh, drži se svojih ambicij, ki jih je opisala v sporočilu in skuša zbrati kvalitativne in kvantitativne podatke, da bi pokazala, eh, kako potrebni so trenutni instrumenti. To se je izkazalo za zelo težko delo, kajti države članice tukaj ne sodelujejo in ne zagotavljajo statistik. Ampak eh, stvari se dogajajo, delno gre za proces učenja in resnično mislimo, da bi to moralo potekati na širši ravni. Morali bi postaviti standarde za evalvacijo drugih instrumentov EU, ki tudi vplivajo na zaščito zasebnosti in podatkov državljanov EU. Torej, sodba Šeke in pa eh, komisija kažeta in pa sporočilo komisije kažeta, da listina ima konkretne učinke, da jih je imela v zadnjih dveh letih. Šlo je za neposredne učinke za državljane. E, eh, naprimer, e, eh, imena kmetov niso več objavljena, se ne objavljajo več. Torej, šlo je za direkten učinek in za tudi manj direkten za državljane prek raznih zahtev, eh, ki morajo veljati za zakonodajalca EU. Torej, da se uporabijo manj agresivna sredstva in da se opravi tudi ocena ex post. Pregled pravnega okvira za varstvo podatkov, kar je zahtevala listina, eh, bo imel tudi eh, velik pomen še v prihodnosti mi kot Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oziroma jaz bom še naprej uh, skušal doseči, da bodo evropske institucije v vsakdanjem delu uporabljale kompas, uh, ki ga predstavlja listina in upam, da bomo še naprej prispevali k učinkovitemu izvajanju listine v letih, ki so še pred nami. Hvala, gospod Hastings. Dietli, uh... Zdaj pa prosim gospoda Bosona, ki je direktor socialne platforme, da uh, tudi spregovori. Hvala. To je zadnja seja in ni vedno lahko uh, biti zadnji. Bi z vami rad spregovoril o tem, kako lahko Evropska listina postane bolj učinkovita. Rad bi govoril predvsem o tem, kdo se nam e, zdi, da so neki nevidni državljani, nevidni predstavniki listine. Mi smo e, mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo e, s temami človekovih pravic in socialne vključenosti. Rad bi govoril o predpogoju za e, izvajanje temeljnih pravic. Predstavil bom štiri ovire e, k izvajanju listine. Prva je revščina oziroma skrajna revščina, druga uh, invalidnost, tretja diskriminacija, četrta pa neizvajanje eh, listine strani držav članic. Ne gre samo za to, da se naštevajo problemi, rad bi z vami spregovoril tudi o tem, kako Evropska unija in še posebej parlament lahko obravnava te teme dostopa do temeljnih pravic. Rad bi poudaril povezave med eh, evropskimi politikami in pa listino. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, je eh, razlika med listino in njenimi cili in pa listino kot nekim orodjem. Vsi vemo da, in si želimo, da bi se izvajale temeljne pravice, ampak ali mora uh, listina to zagotoviti ali pač naše politike. Želim začeti s skrajno revščino. E, vsi vemo, kakšne so posledice trenutne gospodarske krize. 80 e, milijonov ljudi je leta 98 živelo v revščini, e, danes je teh veliko več, to je realnost. Druga stvar je, da mi tukaj v Bruslu, ko zbiramo primere iz držav članic. Eh, dobivamo podatke, povezujemo se tudi z ZDA. Nek predstavnik ZDA je eh, rekel, potem ko se je že dolga leta boril za človekove pravice, je rekel, da če bi začel še enkrat, bi začel predvsem z revščino. Enkrat, ko si v revščini, eh, eh, si v pasti. Ko se znajdeš v revščini, to se lahko zgodi komorkoli, ko nekdo izgubi hišo, ko izgubi uh, svoj naslov, se ne more registrirati za socialno pomoč, za uh, Eh, volitve in na ta način ljudje izgubijo vse svoje temelje pravice. Drugi primer je primer, ki se je zgodil na danskem decembra 2010. Je policija šla uh, v neko zavetišče za brezdomce in je od tam odvlekla vse, ki niso bili danski državljani. In sicer uh, na osnovi, da sami ne morejo skrbeti zase. Eh, v pogodbah je zapisana nediskriminacija, ki ne sme temeljiti na nacionalnosti. Diskriminacija proti tem ljudem eh, je bila, se je zgodila zato, ne zato, ker ne bi bili danci, ampak zato, ker niso imeli denarja za preživetje. Equinet je neka mreža organov za enakost. E, ta mreža dokazuje, da je e, vse več revnih ljudi in da je to povezano tudi z izgubo drugih temeljnih pravic. Predlagano je bilo, da e, se poda neka študija, izvede študija o socialnem izvoru, ki tudi vpliva na temeljne pravice pravice, kaj pa lahko naredi parlament in Evropska unija. 21. člen eh, diskriminacija na osnovi socialnega izvora. To je pomembno, ampak tudi 9. člen pogodbe je pomemben. Pri izvajanju politik bi Evropska unija morala upoštevati tudi eh, in se boriti za eh, visoko stopno zaposlenosti in pa za vse socialne pravice, ki so s tem povezane. Strategija eh, 2020. Tri, trije cili so povezani uh, uh, z bojem proti revščini. Parlament, komisija in svet lahko uporabijo ta urodja, da ljudem pomagajo iz revščine in da bodo ti ljudje potem lahko začeli uživati svoje pravice. To, kar zdaj potrebujemo, je ne igra s členi, ampak uh, razprava o tem, kakšni so mehanizmi, ki jih bomo uporabili za to, da bodo ljudje lahko uporabili uh, svoje pravice. Potem uh, invalidnost. 26. člen listine pravi, da je te ljudi treba integrirati. Vendar uh, smo bili na tem področju neučinkoviti že dolga leta. Kaj lahko naredi parlament, kaj lahko naredi EU? Od sveta lahko zahtevamo, da sprejme 19. Eh, člen direktive o dostopu vseh do storitev in blaga. Potem imamo tudi eh, zakon o eh, dostopu in druge zakone, ki bodo predstavljeni naslednje leto. Mm, potem bom to povezal tudi s tretjo oviro, ki sem jo omenil. Konvencija EU kaj pravi? ne izraža nekih uh, eh, izrednih pravic za ljudi z invalidnostjo, ampak predlaga mehanizme, kako bi ti ljudje lahko uživali vse pravice enako kot drugi. Tukaj bi se rad navezal na eh, revščino. Parlament, komisija in svet lahko začnejo delati na nekih pravnih eh, mehanizmih, ki bodo omogočili ljudem v revščini, da dostopajo do svojih temeljnih pravic in to res lahko naredimo. Tretja ovira, ki sem jo želel omeniti, je diskriminacija. To je člen 21 uh, eh, listine. Uh, različne teme so s tem povezane. Spet bi se rad vrnil oziroma navezal na ZDA. Tam pravijo, da pri temeljnih pravicah ne gre samo za zakonodajo, ampak da gre za vse skupaj. Če želimo spremeniti mentaliteto v naši družbi, moramo delati na zakonodaji, ampak tudi na uh, vzgoji, na uh, realnosti. E, študenti oziroma dijaki, ki so istospolno usmerjeni, so žrtve številnih primerov nasilja. E, to je bilo dokazano Potem pa še uh, narodnost, ki je tudi lahko eh, vir uh, diskriminacije, predvsem gre tu za drž državljane tretjih držav. Ljudje, ki niso prihajali iz uh, nekega mesta, ki so prišli od drugot, so uh, bili obravnavani kot uh, tujci. Če pomislimo na sužne, ki so prihajali v eh, ZDA na nje sploh niso gledali kot na ljudi. Ženske niso imele pravice do, uh, niso imele volivne pravice dolga leta, tudi tukaj v Evropski uniji. Kdaj bodo lahko ljudje iz tretjih držav, ki pridejo sem, uživali vse pravice? Tukaj govorimo o temeljnih pravicah vseh ljudi vseh človeških biti in ne samo o temeljnih pravicah evropskih državljanov. E, četrta ovira pa je obstrukcija strani držav članic in tukaj e, moramo e, poskrbeti za neposredno izvajanje listine. Lahko tukaj omenim državo, katere začasni prebivalci ali stalni prebivalci smo vsi verjetno tukaj prisotni, to je Belgija. Svet in komisija sta upravila svoje delo pri objavi listine, mi pa želimo učinkovitost te listine, da bomo lahko uživali socialno varnost, da, da lahko ljudje uživajo neke socialne pravice in dobivajo socialno podporo, morajo biti eh, državljani neke države, morajo imeti dovoljenje za bivanje. Eh, moramo razmisliti o eh, zakonitih sredstvih, ki bodo ljudem omogočila, da bodo eh, lahko izvajali svoje pravice. Še en primer, tudi tukaj v Belgiji, ko gre za prosilce za azil, obstaja eh, tukaj nek boj med agencijo, Eh, in pa uh, Agencijo za socialno varnost, Agencijo za azil in Agencijo za socialno varnost. Ljudje so tukaj v Belgiji in imajo pravice po listini, te pravice bi se morali neposredno izvajati in ne bi smelo prihajati do nasprotovanj med posameznimi agencijami. Še zadnja stvar. ki bi jo morali definirati. Namreč kako eh, doseči neko komplementarnost med uh, evropskimi politikami in listino. Morali bi imeti jasno ločen mandat med Evropsko agencijo v Dublinu in pa Agencijo za temeljne pravice. Kaj pa partnerstvo? Zakaj ne bi imeli nekega skupnega poročila, uh, ki bi ga pripravili obe agenciji? Eh, o mehanizmih, o eh, sredstvih, ki bi ljudem omogočila, da izvajajo svoje temeljne pravice. Hvala. Hvala, gospod Boson. Zdaj pa gospa eh, Tracy Gerd, ki je pristojna za podporo za pobudo za sodstvo pri Združenju Open Society. Moje ime je Tracy Gerd sem pristojna za podporo za pobudo za sodstvo pri združenju Open Society. Vesela sem, da eh, sem tukaj prisotna. Vesela sem tudi, da lahko svoje izsledke delim z vami. Želimo zagotoviti, da bi se bolje izvajala listina. V moji organizaciji eh, gre za uh, nacionalne, regionalne in druge primere. Govorila bom o dveh primerih, na katera se še posebej osredotočamo. Uh, uh, gre predvsem za uh, sodstvo in pa šolstvo. Na Češkem je prišlo do enega takega primera, uh, ko so Rome zaradi njihove uh, narodnosti poslali v posebne šole. Uh, v Italiji je prišlo do izgona Romov. Oba ta primera kažeta, kako ideali, ki, uh, na katerih temelji listina in pa Evropska unija, uh, torej na načelih enakosti, tolerantnosti in spoštovanja. Eh, kako so ta načela v nevarnosti? Eh, ta dva primera tudi kažeta na širše trende v Evropski uniji. Evropska kriza se poglablja večje ksenofobije in Romi eh, čutijo to breme. Javno mnenje jim je sovražno v tem času negotovosti in spodbujamo Evropski parlament, da bi jasno izrazil svojo zavezanost eh, za boj proti eh, diskriminaciji eh, najbolj ranljivih. Ljudje se ne morejo zadovoljiti samo s tem, da obstaja neka listina za temeljne pravice. Mi dobro vemo, da je to sredstvo za promocijo Eh, idealov, na katerih temeli Evropska unija. Eh, vse ima svoje meje in omejitve, vendar je treba zagotoviti, da eh, bomo podprli to listino. Na ta način bi se bolje spoštovali in izvajale temeljne pravice ljudi. Želim pokazati načine, kako je to mogoče doseči. Najprej bomo pogledali češko. Leta 1999 je naš izvršni direktor uh, šel tja. Um, 27 krat več možnosti so imeli romski otroci, da jih pošljajo v posebne šole, kot pa drugi otroci. Ko so prišli v te šole, je bilo zanje praktično nemogoče. Eh, vrniti se v običajne šole in to je tudi zmanjšalo njihove možnosti v življenju in v poklicu. Leta 2007 je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da eh, je Češka republika eh, delovala diskriminatorno proti romskim otrokom, kršila je njihovo pravico do šolanja posamezni prizadeti so dobili denarno očkodnino in eh, zdaj se take kršitve ne dogajajo več, vendar pa še vedno Češka ne izpolnjuje svojih eh, nalog. Vlada je vsaj na papirju uh, naredila nekaj korakov, da bi izvedla uh, in uresničila to sodbo. Uh, vendar pa uh, so se pogajanja ustavila. Gre za to, da se prepove segregacija na osnovi narodnosti, vendar pa so te zahteve nezadostne. Eh, pomankanje sistemske podpore obstaja, otroci ne morejo uspeti v um, splošnem šolskem sistemu. Eh, tudi podatki raznih projektov niso bili objavljeni in treba je oceniti situacijo na terenu. Zdaj se problemi priznavajo in vemo, da vsako leto nedejavnosti, ki poteče, eh, povzroči, da je še več otrok brez zadostne izobrazbe. Treba izvajati sodbo Evropskega sodišča eh, in vidimo, da ni bilo doseženega dovolj napredka. Eh, odbor Združenih narodov za otroka in pa za eliminacijo diskriminacije se tudi ukvarjata z uh, problemom šolanja otrok in upam, da bo uh, to uh, zagotovilo pritisk za spremembe, ko gre za Italijo in za izgon Romov. Naj povem naslednje. Maja 2008 je italijanska vlada sprejela dekret, torej nek zakon, ki je eh, posameznim mestom, naprimer Neaplju, omogočil, da so Rome izgnali v taborišča. Eh, tega so bili deležni tako mladoletni. Pravzaprav je šlo za to, da se njihova bivališča nekako izpraznijo in da se jih preseli v eh, druga. Eh, taborišča. Šlo je za, uh, zatem je šlo tudi za izgon Romov iz države. Informacije o tem niso bile uh, na voljo. Romi niso mogli dostopati do datotek, do baz podatkov, ki so jih zadevali. posamezne eh, prošnje za izbris podatkov so bile zavrnjene. Odbor je uh, skušal ukrepati, vendar se je stvar uh, premaknila šele tri leta in pol pozneje. Komisar Hamaberg je uh, zagotovil, da se je podarek prenesel oziroma da se je stvar. Uh, preusmerila v vključevanje Romov v njihove skupnosti. Skušali smo skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami ukrepati in zagotoviti, da se ne bodo kršile eh, človekove pravice Romov in pa da se ne bo kršilo evropsko pravo. Eh, gre za direktivo o varstvu podatkov, eh, direktivo o državljanih in pa o enakosti ras. odprli so se, odprli so se postopki na sodiščih in to bomo tudi posredovali komisiji. E, ali nimajo Romi, ki so bili udeleženi v teh primerjih, pravice do nekega dostojanstvenega življenja, do zaščite njihovih podatkov, do šolanja in tako naprej? želimo zagotoviti, da bi listina in pravice, ki so tam zapisane, postale resničnost. Želimo, da bi češka vlada ukrepala, želimo eh, si svežih statistik o eh, romskih otrocih, ki obiskujejo eh, javne, torej običajne šole in pa posebne šole. Eh, potem o vključevanju Romov, potem koliko sredstev bo učinkovito porabljenih eh, v ta namen. Prosili bomo tudi Evropsko komisijo eh, za podatke o tem, kaj je naredila, da bi vključila romske otroke v običajno šolanje, eh, kaj so naredili za izpolnitev zahtev in kriterijev. Za Italijo si želimo, da bi se ukvarjala s tem problemom in da bi eh, se tudi sprožil postopek proti izgonu Romom, Romov. Italijanske oblasti bi morale zagotoviti tudi programe socialne vključenosti in pa bivališča za Rome, ki so bili takrat izgnani. Upamo, da bo odbor izrabil to priložnost in razmislil o možnosti, eh, da se začel ukvarjati z vključevanjem Romov. Eh, poleg tega bi platforma Romov lahko eh, bolje sodelovala z eh, našim odborom. Morali bi si prizadevati za poglobitev sodelovanja, kajti pravice Romov so še daleč od uresničenih. Uh, Hvala lepa. Gospod Gomez, želela oglasiti. Question for Mr. Astings. Um, Vprašanje za gospoda Hastingsa. Omenili ste, kako pomembno je, da imamo samostojne nacionalne organe, ki se ukvarjajo z zaščito podatkov. To se je izkazalo tudi v zadevi, ki ste jo omenili. Ampak, kaj se zgodi, na primer, ko se v Portugalskem, ki je moja država, podpiše dvostranski sporozum o prenosu podatkov o letalskih potnikih PNR z ZDA. Tako, v bistvu predtem, ko je podpisan sporozum na ravni EU. Organ obstaja na portugalskem, ampak niso se Eh, posvetovali z njim. Ampak predtem, ko je parlament formalno ratificiral ta sporozum, je ta organ izdal eh, izjavo in ta izjava vključuje številne kršitve listine o človekovih pravicah in tudi nacionalne ustave. To je primer iz Portugalske. Nacionalni organ obstaja nekateri, eh, izdal je tudi izjavo in nekateri poslanci, naprimer Carlos Coelho, Rui Tavares in sama, smo javno opozarjali na to, kaj se bo zgodilo, ampak vseeno se je zgodilo. Kdo lahko sedaj kaj stori? Ali lahko vi kot. Uh, organ na evropski ravni ukrepate proti portugalski državi? Ali lahko Evropska komisija ukrepa? To omenjam, zato ker verjetno to ni edini primer v Evropi. Hvala. Ja. Hvala lepa. Um, Če je to edino vprašanje, potem bo moj odgovor verjetno razočaranje. moj urad lahko zagotovi skladnost in ima pristojnosti na področju kršitev na ravni EU. Imamo tudi moč na svetu in jasno lahko dajemo na svete tudi drugim državam v zvezi s porazumi PNR. In z veseljem lahko povem, da na svete pogosto upoštevajo parlament in ta odbor pogosto uporablja naše predloge. Tudi svet dosega napredek na tem področju. Še posebej pri vprašanju PNR-ja, TFTP-ja in druge, kjer se pojavljajo težave. Pred Evropskim sodiščem smo že večkrat posredovali in mm, naše na svete so tudi upoštevali, še posebej, če upoštevamo zadevo v zvezi z Nemčijo in neodvisnimi organi. To, kar se dogaja na nacionalni ravni in v nacionalnih parlamentih, pa je zunaj naše pristojnosti. Komisija bi lahko sprožila postopke kršitve proti državam članicam. Ne poznam sicer vseh dejstev, ampak če je to sporazum, ki je bil pripravljen v svetu in je bil podan nacionalnim parlamentom za ratifikacijo, takšna je pač praksa bila v predlizbonskem obdobju, potem je to problem, ki je po Lizboni popravljen, ampak del tega ne more biti. Sodelovali smo z nacionalnimi oblastmi, vključno z portugalskimi in svojo vlogo vidim tudi tako, da zagotavljam konsistenco, kjer je to mogoče. To oziroma če Lizbona ni ravnala skladno z navodili, potem si moramo to zabeležiti, ampak mm, celotne razlage pa vam zaenkrat ne morem podati. Hvala. Govornica ne govori v mikrofon. Šlo je za prenos podatkov pri dvomih ali sumu kaznivega dejanja. Dobro, to pa je morda res lahko dvostranski sporozum med Portugalsko in tretjo državo. Verjetno ZDA. ZDA so precej aktivne pri tem, da sklepajo dvostranske sporozume in to nas tudi nekoliko moti, tako lahko povem. Hvala lepo, gospod Hastings. Sedaj pa poročevalko, gospod Plašikova Benova, da sklene današnjo predstavitev. Hvala lepa, Kinga. Sklepe bom podala v svojem jeziku. Mm, chcem sa poďakovať všetkým panelistom vo všetkých troch panelov. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem govornikom iz vseh treh sej. Moji zapiski so obsežni približno deset minut strani, če se želim vrniti k vsem, bi verjetno potrebovala eno uro. Želim pa se držati štirih glavnih tem, ki smo jih slišali in to so omenjali v bistvu vsi govorniki. Najprej nekaj, kar je omenila Ana Gomeš v prvem delu, to mora biti pomembno tudi za nas in za dogodke v državah članicah. Šele potem bomo lahko začeli soditi dogodke zunaj Evropske unije. Slišali smo več zanimivih predlogov in zamisli. Številne bomo poskušali upoštevati, omeniti pa želim to, kar smo slišali v zadnji seji, to so Romi ali romske manjšine. Prihajam iz države, kjer je romska manjšina precej številčna. Vem, s kakšnimi težavami se soočajo. In tudi, da te težave ne zadevajo samo manjšine same, ampak tudi večinsko prebivalstvo. Povedati moram nekaj besed z pozitivnega vidika. Že dva mandata sem evropska poslanka in zadnjih šest mesecev je vprašanje, ki ga najpogosteje zastavljamo v komisiji, prav povezano prav z Romi. Uporabili smo vsa urodja, ki smo jih imeli na voljo, zato da bi komisijo prisilili, da nekaj stori v zvezi z Romi, da bi to vprašanje dejansko končno vzela resno in da bi sprejela odločitve, ki bi bile relevantne, da ne bodo samo prazne besede in formalne odločitve, ampak da bodo to dejansko otipljive odločitve, ki se bodo izvajale tudi v tistih državah, ki se soočajo z težavami na področju romske manjšine. Te države lahko imenujemo nove države članice, čeprav niso več nove države članice, morda so to države srednje Evrope, kakorkoli že. Pristop Evropskega parlamenta tukaj je bil zelo dober. V zvezi s komisijo lahko povem naslednje. Da, imamo novo komisarko za človekove pravice, imamo akcijski načrt. Komisarka Redingova žal se ni udeležila te predstavitve in tudi predstavnik komisije je žal že zapustil dvorano ukrepi, ki jih sprejema komisija, pa so žal še vedno zelo formalni. Pomankljivo je tudi sodelovanje z nacionalnimi oblastmi. Tukaj imamo v mislih tudi regionalne oblasti in občine. Zelo veliko je pozitivnih primerov, ampak to moramo bolj učinkovito izvajati. Če razpoložljivih sredstev ne bomo izkoriščali bolj učinkovito, v zvezi z vprašanjem Romov, potem mislim, da se bomo vedno znova soočali s tem vprašanjem. Kako postopati na področju vprašanja Romov? Komisija bo prav gotovo sprejela veliko novih akcijskih načrtov, ampak na koncu se bodo razmere za Rome poslabšale. Iz osebnih izkušenj lahko povem, da rešitve vprašanja Romov ne vidim kot eh, ključ do glavnega problema. Mislim, da moramo tukaj govoriti o revščini Romov. Rešiti moramo skrajno revščino Romov. Revščina se pojavlja v tistih državah, ki so se mm, Evropski uniji pridružile leta 2004 in še posebej leta 2007. Če bi to lahko vključili v poročilo, torej nekaj predlogov, ki bi nam lahko pomagali rešiti vprašanja skrajne revščine, potem bi to prav gotovo pozitivno vplivalo tudi na vprašanje Romov. Sedaj pa še dve drugi točki na kratko. Prav gotovo spremljate delo v našem odboru in delo Evropskega parlamenta nasploh, zato sem pripričana, da poznate dve težavi, s katerimi se soočamo, PNR in vprašanje sledenja financiranja terorističnih dejavnosti. Vprašanje PNR ni bilo tako kontroversno v zvezi z Avstralijo, ampak to vprašanje z, z ZDA bo pa zelo problematična tema. To ima opraviti tudi z civilno družbo in drugimi vidiki naše družbe nasploh. Kolegice in kolege, opozarjam na to, da smo v plenarni dvorani večkrat opozorili na to, da si bomo prizadevali predvsem za to, da bi zaščitili človekove pravice in da bi zaščitili tudi osebne podatke svojih državljanov. Tukaj moram odkrito povedati, da so dogovori z ZDA običajno zelo zapleteni. Kajti pojem zaščite temeljnih pravic po njihovem mnenju ni združljiv z strategijo za boj proti terorizmu. Zato se moramo odločiti, ali se bomo borili proti terorizmu. In vsaka razumna oseba bi se s tem strinjala. Po drugi strani pa imamo svoj evropski pogled na temo zaščite podatkov. Novenega dvoma ni, da bodo te razprave zelo zapletene. Zdaj pa še zadnja točka, morda bolj splošne narave. Kakor vidite, smo se tukaj srečali v širšem krogu, razpravljali nismo samo o listini, ampak o tem, da bi dobili več informacij o tem in podatkov, kako lahko pripravimo letna poročila. Že nekaj časa razpravljamo o tem, kako bi lahko obravnavali strukturo tega poročila. Torej, ali naj bi omenili posamezne države članice EU ali naj bi sprejeli bolj kompleksen pristop in bolj nasplošno govorili o zaščiti temeljnih pravic. Zaenkrat nam še ni uspelo doseči dogovora na to temo, ampak pričana sem, da bodo kolegice in kolegi z tega odbora pripravljeni podpreti rešitev, ki bo dovolj verodostojna. To ne bo vključevalo samo nevladne organizacije, ampak tudi državljane. Državljani bi morali to poročilo obravnavati kot eh, nekaj, kar bo dokazalo, da se odbor za civilne svoboščine ukvarja z njihovimi temeljnimi pravicami in da jih bo tudi poskusil zaščititi. Če sklenem, mislim, da bomo pripravili dobro poročilo, da bo poročilo pripravljeno hitro in poskušali ga bomo zagotoviti tudi vam. Zelo zadovoljni bi bili, če bi nam zagotovili tudi svoje predloge. Prosim vas, kot predstavnike civilne družbe, glede na to, kaj smo danes slišali v predstavitvi, mislim, da bi si morali prizadevati za čim boljši rezultat. najti moramo rešitve za doseganje napredka. Mislim, da moramo iskati kompromise, ne tisto, kar nas ločuje, iskati moramo skupni imenovalec. Hvala. Hvala lepa, Monika. Veselimo se že tvojega poročila in da bomo še naprej dobro sodelovali. Hvala lepa vsem govornikom. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami hvala vsem, ki ste pozorno poslušali, hvala sekretarijatu in hvala tudi tolmačem. Predstavitve je konec, vsem pa vam želim obilo uspeha v prihodnosti.